Good morning, colleagues. Um, we begin this morning with the debate on the aftermath. Kolegi in kolegice, začeli bomo z razpravo o terorističnih napadih v Parizu 13. novembra. Z nami je tudi predsedstvo sveta. Na zadnji seji smo že imeli razpravo o tem, Ehm, tudi o pripravah na izredni svet eh, pravosodja notranjih zadev 20. novembra. Vesel sem, da bomo slišali tudi eh, poročilo sveta o eh, svetu PNZ 20. novembra. Malo pa se nam bo pridružil tudi Žil Krkove, koordinata za boj proti terorizmu. Najprej bi dal besedo predstavniku sveta, Potem eh, pa bom dal besedo gospodu Kerkovu, ki bo poročal eh, odboru o pomembnem delu, ki poteka po terorističnih napadih. Slišali bomo analizo tega dela in na koncu dobi besedo še komisija. Eh, potem potekali bodo, potekala bodo izmenjava stališč tudi s predstavniki Europola, Eurojusta. Sedaj pa dajem besedo gospodu Rubereku iz Luksemburškega predsedstva. Merci beaucoup, monsieur le président. Hvala, predsedujoči. Hvala, da ste dali predsedstvu priložnost, da nakratko predstavi opravljeno delo na izrednem sestanku sveta PNZ, ki je potekal 20. novembra. Preden bomo šli zelo podrobno na naše delo, mi dovolite, da naj najprej poudarim, zakaj je bil ta svet tako simboličen le teden dni po terorističnih napadih v Parizu. V prvi vrsti je bil ta svet namenjen temu, da pokažemo solidarnost Unije do Francije in da pokažemo enotnost Unije glede teh groznih terorističnih zločinov. V tem kontekstu bi rad povdaril tudi to, da se na tem svetu niso zbrali le ministri za notranje zadeve, ampak tudi ministri za pravosodje. To je bil pomemben signal za to, da pokažemo, da sta obe področji povezani, pravosodje in notranje zadeve, da sodelovanje poteka zelo dobro v tem boju proti terorizmu. svet je sprejel dva niza sklepov. Najprej glede boja proti terorizmu. Ti sklepi vsebujejo kar nekaj ukrepov, večino jih poznate. Predvsem pa gre za to, da smo poudarili pomembno izvajanje celega niza ukrepov Unije. Najprej prvi vidik, pri katerem so ministri želeli sprejeti načrt, se nanaša na direktivo o evropskem PNR. Za časa delovnega kosila so se ministri pogovarjali z vašim predsednikom o tej temi. Potem še nekaj, kar je omenjeno v sklepih in sicer gre za streljno orožje nadzor orožja, ministre so pozdravili sprejetje uredbe o izvrševanju glede skupnih standardov o neutralizaciji orožja. Pozdravili smo tudi to, da je komisija predstavila svoj predlog, s katerim naj bi revidirali direktivo o orožju. Verjetno bo komisija sama povedala nekaj o tem pozneje. Potem, glede krepitve nadzora na znanih mejah. Ministri so se zavezali k temu, da bodo do marca 2016 posodobili sistem nadzora na zunanjih mejah, zlasti, ko je govora o povezavi s pomembnimi podatkovnimi bazami, zlasti z bazo Europola. V kontekstu sedanje migracijske krize so bile sprejete obveznosti, da bomo imeli varnostni nadzor in to bo sistematičen nadzor teh migracijskih tokov, ki prihajajo v Evropsko unijo. Preverjali naj bi tudi osebe, ki so že v podatkovni bazi Evropske unije in Evropola. Ministri so v tem kontekstu nadzora meja povdarili dejstvo, da če obstaja potreba, potem je treba poslati tudi hitre intervencijske ekipe Frontexa, to so ti znani rabbits. Potem so ministri komisijo pozvali naj revidira šengenski kodeks, tako da bi bilo to bolj usmireno in da bi imeli sistematičen nadzor evropskih državljanov. Potem so ministri obravnavali tudi izmenjavo informacij zlasti to obveznost ministrov, da morajo paziti na to, da nacionalni organi sistematično vnašajo podatke o tujih borcih v SIS-2, tako da se te osebe odkrijejo tako hitro, kot se reda, če zopet vstopi Evropsko unijo. Potem so se ministri zavezali k temu, da bodo hitro in celovito izvajali prunske sklepe. Potem so ministri pozdravili dejstvo, da bo Europol začel izvajati načrt o boju proti terorizmu. Gospod Wainwright, direktor Europola, je o tem spregovoril tu prejšnji teden. No, glede tega elementa bi rad povdaril tudi, še nekaj, torej v kontekstu izmenjave informacij. V dvorani je res vladala enotnost glede tega, da moramo sedaj poudariti izvajanje instrumentov, ki jih imamo. Predsedstvo se je zavezalo k temu, da bi se že ta teden vrnili na to. V petek bodo ministri imeli zelo podrobno razpravo o stanju izvajanja različnih vidikov pravnega reda na področju izmenjave informacij. Potem je svet začel preučevati financiranje terorizma. Rekli so, da je zelo pomembno preučiti tudi te celice finančnega obveščanja. Komisija je predstavila predlog, s katerim naj bi okrepili in poenotili pristojnosti teh obveščevalnih celic glede financiranja. Potem so ministri povabili komisijo naj predstavi, mislim, da bo to storila zelo hitro, predstavi naj bi revidiranje kazenskega kodeksa na področju boja proti terorizmu. Tudi zato, da bi to prenesli v pravo unije in da bi prenesli tudi dodatni protokol konvencije, ki se nanaša na preprečevanje terorizma. To je konvencija sveta Evrope. Potem so ministri povabili komisijo naj pospeši svoje delo tudi na področju informacijskega sistema ECRIS in to naj bi razširili tudi na državljane tretjih držav, na tuje državljane. Potem so ministri sprejeli še drugi niz sklepov, ta se nanaša na radikalizacijo. In tudi tu vidimo pomembno upravljeno delo. Komisija je skupaj s predsedstvom organizirala zelo pomemben seminar o tem oktobra. Sklepi so plot tega dela. Prav tako je tu upoštevano delo na ravni Evropskega parlamenta v poročilu gospe Dati. Mislim, da je na tem področju pomembno imeti skupne ukrepe na ravni Evropske unije, tudi če vemo, da gre za področje, kjer so države članice v spredju, kajti tu gre tudi za upravljanje zaporov in druge vidike. In to je predvsem v okviru odgovornosti držav članic. Ampak seveda to ne preprečuje tega, da bi imeli pomembno delo tudi na evropski ravni, ko gre za izmenjavo dobrih praks, ko gre za usposabljanje, financiranje, informacije, oblikovanje mrež strokovnjakov in tako naprej. To je pomembno delo. Potem je treba povdariti tudi preventivni vidik, ko gre za boj proti terorizmu. Tako, gospod predsednik, Na kratko, to so bistveni elementi tega opravljenega dela ministrov za notranje zadeve in za pravosodje. Sestanek je potekal prejšnji teden po napadih v Parizu. Much, Hvala lepa. Zdaj pa takoj gospod Tikirko. In sicer bomo govorili o protiterorističnih ukrepih po pariških napadih. Hvala lepa in dobro jutro vsem. Poskusil bom biti kratek, ker je predsedstvo že predstavilo podrobnosti ukrepov, ki so bili sprejeti po napadih. Morda bi se zaustavil samo pri nekaterih vidikih. Prvič, nedavni dogodki, ne samo v Parizu, pač pa tudi v Ankari. Več kot 100 ljudi je bilo ubitih v Sinaju, 140 eh, v Beirutu, Tuniziji in tako dalje. To vse kaže, da morda prihaja do sprememb v strategiji Daesha. Do zdaj so se bolj usmerjali na izgradnjo kalifata, manj pa na to, da so ciljali na člane koalicije. Daesh je vedno želel prikazati svojo zmagovitost, s tem naj bi pritegnili nove borce, dobili več denarja in v tem primeru je pritisk koalicije, vsi vemo, da ni dovolj, ampak to ima vpliv na rako in okolici rake in morda zato iščejo uspehe v tujini. Evropa se sedaj na nek način sooča z tremi izzivi. Prvič, Evropski parlament, svet in komisija moramo državljanom pokazati, da državljanom lahko zagotovimo varnost. Druga stvar pa je, da naredimo vse, kar je v naši moči, zato, da ohranimo dosežek integracijskega procesa, to pa je prost pretok ljudi oziroma Schengen. In tretjič, isti smeri, da se izognemo slehrnim povezavam med migracijami in terorizmom, kar bi bile toksične povezave. Torej odločenost, pragmatičnost in ukrepanje. Nič več nepotrebnih papirjev, pač pa ukrepanje na terenu. In trenutno predsedstvo, komisija in svet skušamo doseči ravno to v preteklih nekaj mesecih. Spomnili se boste okvirja oziroma referenčne točke, to pa je izjava po napadih na Charlie Hebdo in trgovino Kašer, to je bilo 12. februarja, ko so predsedniki držav in vlad prosili, da delamo v treh smerih najprej. Običajen odziv, kot ga je opisal moj kolega, ampak tudi sam bom dal nekaj povdarkov, potem mehkejši pristop, preprečevanje in potem zonanje delovanje, kar pomeni, da se veliko bolj odločno ukvarjamo z eh, neposredno prizadetimi državami, državami Zahodnega Balkana in Turčijo. Najprej represija. Če sem čisto iskren, občutek ob mizi je bil ta, da ukrepi, ki so bili sprejeti februarja, morajo biti izvedeni bolj hitro in bolj odločno. Veliko je že bilo odločenega, In dve glavni stvari pri tem sta. Ali države članice vnašajo potrebne podatke v že obstoječe podatkovne baze in ali jih tudi uporabljajo. In drugič, ali smo dovolj učinkoviti na zonalnih mejah. Če pogledamo, kaj se je zgodilo v Parizu, moramo priznati, da naše kontrole niso dovolj učinkovite. Pretekli petek in tudi prihodni petek bo nastopil trenutek resnice, ampak tam bomo ocenili, kako države članice unašajo podatke, ali imajo dovolj elektronskih sredstev, ali imajo dovolj um, čitalnikov podatkov, Najbolj relevantna podatkovna baza do zdaj je šengenski informacijski sistem. Tu ni vse črno in belo. Pomembno je, da vsi akteri vnašajo podatke in del prizadevanj v zadnjih nekaj mesecih je bil, da prepričamo obveščevalne službe, da delijo podatke, ki jih imajo o tujih borcih, tako da smo na pravi poti. Nekatere države članice so se močno potrudile, da bi vnašale podatke v okviru 36. člena. Tu gre za zagotavljanje nacionalne varnosti. Podobno velja tudi za Interpol. Kritičnega pomena je, da na zonalnih mejah, ko se preverja, ko se izvajajo varnostne kontrole, se preveri potni list In zelo pomembno je, ali je nek potni list v podatkovni bazi izgubljenih in ukradenih dokumentov. To je najboljša podatkovna baza na svetu, kjer so vnešeni vsi izgubljeni, ukradeni, ponarejeni potni listi. In seveda tretja stvar je, da vse akterje prepričamo, da uporabljajo Europol. Europol skupaj s CTCC je najboljša platforma za prihodnost kajti Europol lahko mobilizira različna orodja. CNA, kar je zelo pomembno za zaupna omrežja, potem je tukaj Europolov informacijski sistem, potem so tu različne fokusne točke, ki se nanašajo na trgovanje z orožjem, z ljudmi in tako dalje. In TFTP, kar ostaja zelo učinkovito orodje. po napadih v Parizu so lahko prav zaradi sistema TFTP zagotovili francozom ogromno informacij. Potem imamo tudi Interpolov centr odličnosti za kibernetski kriminal in tako dalje. Skratka, želimo ustvariti centr odličnosti in prepričan sem, da ga bodo države članice veliko bolj uporabljale. Še dva dodatna elementa. En je čisto neuporaben, ker se je o tem že toliko krat govorilo, da to pravzaprav ni treba več govoriti in sicer učinkovit PNR. In še en stavek v zvezi z februarsko izjavo predsednikov držav in vlad kjer so pozvali varnostne službe naj intenzivirajo sodelovanje. To tudi počnejo, ne samo od februarja dalje, ampak zlasti letos je skupina za boj proti terorizmu, ki dela izven okvira EU, bistveno okrepila izmenjavo informacij, skupne analize in skupno delo. To je eno. Zdaj pa glede zunanjih meja. Raul je povedal že večino stvari, ampak in to resnično pozdravljam, zdi se mi, da je prišlo do bistvenih izboljšav, da skušamo dejansko poenotiti dva svetova, ki nista dobro sodelovala. Mi trpimo zaradi institucionalne schizofrenije. 50 let že vzpostavljamo no seveda pravni podlagi, pogod, ampak izvajamo metodo, skupnostno metodo na podlagi prvega stebra. Po drugi strani pa imamo še drugo pravno podlago, drugo pogodbo in s tem sta ta dva svetova težko sodelovala. Vsi se strinjamo, da moramo na mejah upravljati migracijske tokove, obenem pa tudi zagotavljati varnost vendar pa moramo zagotoviti, da ko Frontex zbira podatke v sredozemlju eh, po tako imenovanem debriefingu prosilcev za azil, vemo, da ima Frontex ogromno informacij, ki bi nam zelo pomagale v boju proti trgovanju z ljudmi, proti organiziranemu kriminalu. Ko ministri Europol in Frontex prosijo, naj izmenjujejo informacije od 1. januarja, potem je to zelo pomembno. Ministri so se dogovorili, da bodo več policistov napotili preko Europola v te žariščne točke, tako da se bodo pregledi izvajali bolj sistematično. Tisti, ki se morajo soočati z masivnimi tokovi, migrantov morajo imeti ustrezna elektronska orodja, recimo elektronsko povezavo z Interpolom, bralnike dokumentov. To je zelo pomembno. To je sprememba v primerjavi s preteklostjo. Seveda moramo to početi ob spoštovanju pravne podlage in omejitev, nikakor nočemo zamegliti posameznih politik. Ne smemo mešati azila in kriminala vendar pa moramo biti nekoliko bolj pragmatični. Drugi vidik pa je odziv kazanskega sodstva. Komisija in kolegi bodo to razložili bolj podrobno, bo dejansko pripravila predlog osnutka dopolnitve na tem področju. Veliko je še drugih vidikov, ki so relevantni v okviru pravosodja, najprej digitalne evidence. Seveda je lepo reči, da boste poslali vse pridržane v zapor, ampak če nimate ustrezne pravne podlage, ne bo prišlo do obsodbe. In je to obsojeno na propad. V okviru pravne države potrebujemo trdne dokaze. To je težko, ker ne sodelujemo z zasadovim režimom, ker nismo prisotni v Siriji, zato moramo zbirati dokaze, ki temelijo na prestrezanih, eh, na elektronski pošti, to lahko pridobimo. To pa ni enostavno, ker se večina digitalnih dokazov hrani v oblakih v ZDA. Zato moramo poskrbeti, da dokazo ne bomo dobili šele čez 8 mesecev. To je obsežno delo, Sedanje predsedstvo je to začelo preiskovati, naslednje nizozemsko predsedstvo bo s tem nadaljevalo. To je zelo pomembno. Zato se moramo pogovarjati z internetnimi podjetji, pa tudi z ZDA. In tu moramo hitreje napredovati. Potem druga stvar, ki je meni zelo pomembna, je rehabilitacija komisarka Jurova je z ministri za pravosodje organizirala konferenco. Potrebujemo namreč program rehabilitacije in tu nismo prišli zelo daleč. Poiskati moramo alternative zaporom in kazenskim postopkom za tiste, ki si niso rok umazali s krvjo in ki si resnično želijo vrniti se v normalno življenje tudi za tiste, ki jih pošljemo v zapor, če ne bomo imeli pametnega programa deradikalizacije v zaporih, bodo ljudje prišli iz zaporov še bolj radikalizirani. To pa ne more biti v našem interesu, zato moramo narediti vse tisto, kar je v našem interesu. Drugič, mehkejši ukrepi. Olivier bo verjetno nekaj več povedal o tem, kaj se dogaja na ravni komisije. Um, kako smo namenili 25 milijonov za center odličnosti v boju proti radikalizaciji. Zelo pomembno je, da imamo uspešno mrežo, vse več tretjih držav se želi vključiti in pomagati. In kolega bo več povedal, da želimo biti bolj dejavni na vzven. Podobno velja še za eno pobudo, ki jo je komisija podprla. to pa je svetovalna skupina za strateško komuniciranje. Vsaj polovici držav članic smo pomagali vzpostaviti bolj strateško komunikacijo. Predvsem želimo dati glas tistim bolj zmirnim v naši družbi v boju proti Al-Kaidi in Daješu. Vem, da komisija podpira to pobudo. Potem je tu še forum, ki ga bo Olivier bolje odpisal, ampak eh, komisar Avramopolis bo zagnal ta forum v četrtek zvečer skupaj z internetnimi podjetji. Ključno je, da se dogovorimo, o ključnih stvarih, kako odstraniti recimo nevarne strani, kako pripovedovati drugačne zgodbe. Ampak veliko več je še treba narediti. Spomnite se izjave iz februarja. Tam je bilo govora o tem, da bi vključevali boj proti terorizmu v številne druge politike, kot so izobraževalna, politika mladih, delovna mesta. In komisija dela tu zelo trdo. Komisar Navračič bo v kratkem predstavil sporočilo. Sam se zauzemam, da bi lansirali projekt. Meni je recimo všeč to, kar je pred meseci naredil predsednik Obama, ki je predstavil program Stevens milijon američanov in milijon arabcev naj bi povezali v namene izobraževanja, leto dni bodo imeli istega učitelja, enak učni program in zelo presenetljivo je, kako zelo to pomaga graditi mostove. Zakaj tudi mi ne naredimo nečesa podobnega? Mladim je internet všeč, verjetno je to najboljši način za izgradnjo mostov in ob koncu še zunanje udejstvovanje, gospa Mogirinjeva. Se zelo zauzema za krepitev partnerstva z državami v sredozemlju. Iz eh, očitnih razlogov sodelujemo močno z Tunizijo, želimo delati skupaj. Komisija je mobilizirala finančni program da bi izboljšali zmogljivost te države, da se sooča z mnogimi izzivi in da se uravnoteženo odzove. Podobno bomo naredili z Jordanijo, Turčijo, Marokom, vsemi državami v sredozemlju. Prav tako smo v sedmih državah uh, vzpostavili funkcijo atašeja, potem je tukaj tudi varnost letalstva, uh, zavarovanje meja in večjo integracijo. Pravičujem se, ker sem nekoliko dolgo govoril. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod De Kerhov. Zdaj pa gospod Olivier Luk. Um, Hvala lepa. Ne bom ponavljal zelo obširne predstavitve mojih kolegov. Morda bi samo nekaj več povedal o podrobnostih tega, kar smo predlagali in kar bomo predlagali v naslednjih nekaj mesecih. Žil je omenil Centr odličnosti, ki deluje od prejšnjega oktobra. Okrepili ga bomo s denarjem, z stalnimi kadri in imeli bomo delovne skupine, vključno z eno za izobraževanje, eno za mlade družine in skupnosti, zato da bi se bolje soočili s prvimi znaki radikalizacije in da bi se že dovolj zgodaj odzvali na radikalizacijo. Informacijski forum bo začel delovati ta četrtek. Duh in filozofija celotne te zadeve je, da začnemo nek strukturiran dialog s predstavniki industrije, da dobimo njihovo podporo in da lahko izkoristimo njihovo znanje, njihovo tehnologijo, da se lahko ciljno začnemo pogovarjati z našo publiko, da začnemo na nek pameten način komunicirati. Želimo se osredotočati na skupnosti, pripraviti komunikacijo za skupnosti. Vidimo, da bi se bilo pametno dogovoriti za neke sklope konkretnih ukrepov. Svetovalna skupina za strateško komuniciranje bo zdaj nadaljevala z drugo fazo. Trenutno izvajamo prvo, ampak tukaj gre za strokovnjake za strategije in komuniciranje. To nima nič opraviti s policijo. To so strokovnjaki, ki bodo pomagali vladam in lokalnim akterjem oblikovati njihove komunikacijske politike. V zvezi s tem, kar je bilo odločeno prejšnji teden, najprej streljno orožje. Zlasti vojaško streljno orožje in eksplozivna sredstva bodo verjetno ostala najljubše orožje teroristov. Zakaj? Zato, ker jih je najlažje pridobiti in najceneje. Zato smo prejšnji teden predlagali uredbo, s katero bi harmonizirali način deaktivacije streljnega orožja. Obstajajo tehnični standardi, ki niso enaki. Če greste v neko zbirateljsko trgovino, kjer kupite M16, um, ali pa neko drugo streljeno orožje, je dejansko zelo težko enostavno ponovno aktivirati to orožje. Zdaj bomo zagotovili, da ko se vojaška strojnica ali mitralje zdaj aktivira, je ta deaktivacija večna. Prav tako, no, najprej bom to povedal, obstoječa zakonodaja je govorila predvsem o tem, kako proizvajati in kako zagotoviti prost pretok blaga, vključno z orožjem, ampak tu je bilo mišljeno bolj orožje v namene športa, lova, zdaj pa smo vključili zelo močno varnostno varovalko. In videli boste, ko boste to besedilo dobili, ampak gre za veliko ostrejši nadzor pri izdaji dovoljen, preden boste lahko resnično kupili orožje. Nekatero lovsko orožje je ravno tako močno, še bolj močno kot kalašnikovke v smislu smodnika in kalibra. Dejstvo je, da se včasih uporablja streljivo in kalibri, ki se v lovu še močnejši in lahko bi se to uporabljalo tudi v polavtomatskem orožju. Skratka, vse to zelo pozorno proučujemo. Če bo šlo vse po načrtih, bo komisija jutri sprejela nov akcijski načrt, tako za streljno orožje kot za eksplozive. Tam boste našli vrsto zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov, s katerimi se želimo soočiti z istimi vprašanji. Boljša sledljivost, boljše kontrole in manj sivih con oziroma sive ekonomije. Tu imamo v mislih razno razne sejme, razstave za amaterje in zbiratelje. Na takih prodajnih sejmih se dogajajo dejavnosti, ki sodijo v sivo cono. Želimo prepovedati prodajo orožja in delov orožja preko interneta. Če boste morali, lahko boste sicer naročili orožje ali delo orožja, ampak potem se boste morali izkazati z osebnim dokumentom in osebno dvigniti ta dokument. Preiskave so tudi pokazale, da eksplozivi, ki so se uporabili na pasovih v Parizu, so bile, ti eksplozivi so bili izdelani iz prekurzorjev, ki jih je enostavno dobiti. To pomeni, da naša uredba o prekurzorjih, ki je stopila v veljavo september 2014, se ne izvaja. Kar je naj zdržal, ne izvaja te uredbe dovolj dobro. To uredbo naj bi ponovno pregledali leta 2017, pa bomo ta ponovni pregled naredili predčasno, da zaostrimo kontrole prepovedi in dodamo nove vsebine na seznam prepovedanih prekurzorjev, ki jih lahko dobite z področja vrtnarstva, lepotne industrije, kozmetike. Zdaj pa še kar zadeva direktivo. Jutri, če bo šlo vse po načrtih, bo komisija sprejela nov zakonodajni dokument, ki bo ne samo spremenil sedanji, sedanje okvirno besedilo, pač pa bomo dobili eno enotno direktivo, ki bo združila vs pravni red. In sicer tisti pravni red, ki velja za kriminalizacijo kaznjivih dejanj seveda bomo uporabili definicije iz leta 2002, leta 2008 je to bilo spremenjeno, vključili pa bomo še tuje teroristične borce, recimo potovanje v namene terorizma, financiranje takih potovanj in pomoč teroristom oziroma pomoč pri organiziranju takih potovanj. To besedilo boste k malu videli, ker ne bi ga komisija sprejela že jutri. Prav tako so nas ministri zadolžili, da pogledamo, kaj lahko naredimo v zvezi s financiranjem terorizma. Žil je omenil TFTP in dejansko so nam ti podatki zelo pomagali pri preiskavah v Franciji, Belgiji in drugot in teh sledi je na stotine, tako da se TFTP izkazuje za uspešno orodje. Ampak to ni dovolj. Veliko je še drugih stvari, zato trenutno skušamo zabeležiti vse finančne inštrumente, ki jih že imamo in tudi tiste, ki jih še nimamo. Govorim recimo, In naj povem, vse to so vprašanja, ali naj zaostrimo uh, dokumente, ki se ukvarjajo z nadzorom nad financami. S tem se ukvarjajo kolegi iz taksuda. Kaj pa tako imenovani bitcoinsi? Kaj pa pranje denarja? Tudi vi ste bili udeleženi v proces soodločanja pri četrti direktivi za boj proti pranju denarja. Kljub temu, pranje denarja ni kaznivo dejanje. Ali naj to naredimo ali ne, ali naj zaostrimo zakonodajo, ali naj se ponovno ukvarjamo z členom 75 in zamrznitvijo premoženja, če opredelimo neko teroristično organizacijo kot tako, ali naj prepustimo državam članicam ali ne. Kar nekaj časa traja, da zaženete običajni pravosodni postopek, kot je zasek, kot je embargo in predem vse to naredite, so denar in sredstva že daleč, daleč stran. Tudi nekatera strokovna vprašanja se pojavljajo, kako vzpostaviti sistem, ki bo sorazmeren, ki ne bo vplival na sistem držav članic, obenem pa seveda želimo sistem, ki bo kompatibilen s sistemom za zamrznitev EU. Zato so nas prosili, da naredimo neke vrste pregled, ki nam bo omogočil boljše nadaljne delo. In če zaključim, komisija bo sprejela, če bo šlo vse po načrtih, svežen za mejni nadzor, in sicer 15. decembra letos. Dejansko bomo pogledali ciljno, kaj bi se lahko spremenilo pri šengenskem informacijskem sistemu. Prav tako bomo pospešili in spremenili projekt, ki se mu reče ECRIS in sicer gre za sistem poročanja o kazanskih postopkih, gre za izmenjavo kazanskih evidenc za tretje državljane. Če imate pred seboj nekoga, ki je bil obsojen za neko kaznivo dejanje, vi tega ne boste vedeli, ampak to je kritična informacija, ki jo zamujate, zato želimo to izboljšati. Potem, poleg tega, kar je povedal Žil, imamo še prum, ki države članice zavezuje da izmenjujejo DNK, prsne otise in podatke o registracijah avtomobilov, pa se to ne uporablja. Poglejte, kaj se je dogajalo po Parizu. Te informacije, DNK, prsni otisi in informacije o registraciji avtomobilov bi bile kritičnega pomena, da bi nekoga zaustavili, da ne bi mogel priti in oditi. Torej, orodje imamo, pa se ne uporablja. Tako da si bomo to ogledali. In še ne na zadnje, imamo resen problem. Slišali ste, to sem že večkrat povedal. Zelo pomembno je to, da se teroristi poslužujejo drugačnega načina delovanja. Pred nekaj desetletji drž... so ciljali predvsem državne simbole. Danes pa se lotevajo množičnih pobojev, koncertna dvorana, um, vlaki, vsi so lahko cili. Prejšnji teden so dobili navodilo, če se ne morete pridružiti kalifatu, izvajajte džihad tam, kjer ste in to naredite na kakršen koli način, z nožem, z množičnimi poboji to navodilo je bilo razširjeno skozi njihovo propagando. Zato zdaj zelo tesno sodelujemo, ne samo zdaj, že nekaj let sodelujemo z posebnimi enotami držav članic, izmenjujemo najboljše prakse v zvezi s tem, kako zavarovati mehke tarče, kot jih imenujejo, dogodke, letala, izvezli smo že nekaj poskusov na vlakih in podobno. Na ta način bomo dobili tudi zaupen priročnik za tiste, ki delajo v praksi. Vemo, da imamo omejena sredstva, kako lahko čim bolj povečamo učinkovitost naših enot, ne da bi v nedogled povečevali sredstva da pa bi dramatično izboljšali um, učinkovitost odprtih prostorov in naših državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa, hvala vsem trem. Um, številne teme ste omenili v, v vaših uh, predstavitvah, tudi odločitev iz, iz uh, Pruma, ki omogoča izmenjavo podatkov o dela, o registracijah vozil. Eh, to bi nam lahko pomagalo pri boju proti terorizmu in eh, vi ste pravzaprav tisti, ki morate to izvajati. Gre za vprašanje medvladnega izvajanja. Vprašanje izvajanja je torej osrednjega pomena skupaj z novo zakonodajo, ki jo pripravljamo eh, oziroma obravnavamo tudi v odboru Libe je pa problem tukaj seveda tudi implementacija. Verjetno bodo o tem govorili kolegi. Gospa Holmajer je prva. Hvala lepa. Kolegi in kolegice, najprej se zahvaljujem za zelo zanimive predstavitve. Imam veliko vprašanj, tako kot tudi drugi kolegi. Najprej v zvezi z eh, izmenjavo informacij med državami članicami. Ali je tukaj domišljavost tista, ki prispeva k pomankanju izmenjav informacij med uh, pristojnimi organi v državah članicah. Gre tukaj za malomarnost, uh, za popustljivost ali tukaj obstajajo države v državah članicah. Uh, zakaj ni ustreznega zbiranja podatkov in analize teh podatkov? Zanima me ozadje, zakaj je prišlo do tega. Vedno znova domnevamo, da je tudi zakonodaja za varstvo podatkov kriva za to, da zaradi tega države članice ne morejo izmenjavati podatke. Če je to res, potem nam morajo konkretno povedati, kateri vidiki varstva podatkov so tukaj problematični ali lahko poveste, kateri vidiki so problematični. E, imamo recimo Eurodac in tam naj, ne bi bila možna neposredna primerjava podatkov. E, Zato vas sprašujem, ali Frontex načrtuje, da bi skupaj s Europolom oziroma državami članicami predvidel kakšne posebne oblike izmenjave podatkov. Zanima me um, kaj več podrobnosti o tem. Če tukaj obstajajo ovire, problemi, potem nam morate to sporočiti, da se bomo lahko o tem pogovorili tudi tukaj v parlamentu. Potem imam tudi vprašanje v zvezi z sodelovanjem uh, z Tunizijo, Jordanijo in Turčijo. Uh, komisija je napovedala, da bomo v naše podatkovne baze zajeli tudi podatke o kaznjivih dejanjih iz teh držav. Zanima me, kako bi naj izgledalo to sodelovanje in drugič, eh, če govorimo o kaznjivih dejanjih, no, eh, Turčija recimo kaznuje določene kršitve, ki so za nas eh, svoboda izražanja. Eh, recimo kritiziranje vlade, protesti. Kako boste obravnavali takšne primere? Ali gre tukaj prej za hude, huda kazanska dejanja, recimo terorizem, umore in tako naprej? Eh, oziroma sprašujem vas, kakšne podatke boste tukaj eh, upoštevali in kako konkretno bo izgledalo to sodelovanje? Potem še eno vprašanje v zvezi z eksplozivi. Eh, tukaj smo že večkrat razpravljali o tem, da bi morali tako pri drogah, kakor tudi pri eksplozivih imeti strožja načela registracije, morda tudi sledljivost določenih snovi. Eh, ali razmišljate o tem, kakšni bodo cili novih eh, predlogov nove zakonodaje? Hvala lepa, gospa Sipele, naslednja. Hvala lepa. Imam veliko vprašanj in pripomb, ampak osredotočila se bom samo na nekatere izmed njih. Najprej. Ko sem poslušala tri govornike, sem um, nekako zaznala razumevanje, da soočanje z temi pojavi na zgolj na nacionalni ravni več ni dovolj, samo nacionalne rešitve ne bodo delovale. No, ampak zdi se, da države ravno na teh področjih ustrajajo pri nacionalni suverenosti. Brala sem intervju iz leta 2012 nekdanjega kanclerja Helmuta Šmita, ki je rekel, ni več nacionalne suverenosti, ker uh, nas vežejo mednarodni sporazumi, sodelujemo z državami članicami in izzivi so preprosto preveliki, da bi se s tem soočali samo nacionalni organi. Ampak zdaj članice se še vedno tako obnašajo in to ni samo evropski problem. Tudi znotraj Nemčije recimo posamezni organi ne sodelujo med seboj in ne izmenjujo informacij. Tako da se postavlja vprašanje, kako izboljšati to situacijo. Slišala sem, da orodja sicer imamo, ampak jih ne uporabljamo. To se mi zdi glavni problem. In uh, lahko se zgodi, da bo to problem tudi pri prihodnjem eh, sporazumu PNR. Uh, eh, mi o tem govorimo kot o evropskem PNR, ampak dejansko bomo tukaj imeli 28 nacionalnih sistemov, kjer se bodo državni organi odločili o o tem, kakšni bodo kriteriji za PNR in ni zagotovljeno, da bo izmenjavanje informacij um, obvezno. Kar se tiče uporabe obstoječih orodij, me zanima, kako bi lahko izboljšali uporabo inštrumentov strani držav članic. Imamo uh, podatke API, imamo Schengen, imamo skupne raziskovalne ekipe, preiskovalne ekipe, oprostite. In eh, ko opazujem te teroristične napade v Evropi, se sprašujem, zakaj je tako enostavno kupovati razno razno orožje v Evropi. Uh, lahko jih uh, kupite na znanih lokacijah, teroristi to vedo, Eh, no, uh, jaz recimo nisem vedela, da lahko na določenih lokacijah kupiš orožje, ampak očitno tega ni vedela niti policija, tako da tukaj obstaja problem. Potem nadzor nad zunanimi mejami, strinjam se, to je vse evropska naloga. Eh, seveda, vse dokler bomo govorili o nadzoru nad mejami, ne pa o zapiranju meja. Ampak kaj to pomeni, da je to skupna evropska naloga? Do zdaj se mi zdi, da vse države članice niso pripravljene eh, dati na razpolago tehnično pomoč, svetovanje, financiranje, zato da bi zagotovile, da, zato, da bi zagotovile nadzor na zunanjih mejah. Ne moremo vsega prepuščati samo tistim državam članicam, ki imajo zunanje meje. To bi morala biti skupna evropska naloga. Nekoliko me skrbi dejstvo, da najprej države članice niso dale dovolj eh, prispevkov UNHCR-u, tudi ne Afriškemu skrbniškemu skladu. Videli bomo, ali bodo sedaj države dale na voljo sredstva za Turčijo ali za karkoli drugega. Eh, skratka, moramo se vprašati, ali bodo države članice pripravljene eh, prispevati tudi k skupnemu nadzoru meja. Ko gre za Schengen in uh, notranji nadzor, se sprašujem, ali bi to res bilo potrebno, če bi predtem uporabili vsa druga orodja, ki so nam tukaj na voljo. Eh, kar se tiče preprečitve terorizma, preprečevanja novačenja, ehm, potem ukrepov v digitalnem prostoru. Eh, ti ukrepi se mi že zdijo potrebni in upam, da bomo tukaj dosledni, da se bomo trajno ukvarjali s tem, ne pa samo sedaj, ko je pred kratkim prišlo do terorističnih napadov upam, da bomo nadaljevali z temi varnostnimi ukrepi, ampak varnostni ukrepi niso dovolj, treba je delati tudi na preprečevanju. Državljani se morajo počutiti varne tukaj v Evropski uniji. Hvala lepa, gospa Steven, se naslednja. Thank you, chair. On behalf of the... Uh, Hvala lepa v imenu Timotija Kirkopa za EKR. Želim povedati naslednje. Eh, ko gre za izvedbene ukrepe, no res je, da potrebujemo več orodij, ampak tudi orodja, ki jih imamo na razpolago, morajo bolje delovati, vključno z boljšo izmenjavo informacij. To je prednostna naloga. Eh, no, eh, imamo ukrepe, s katerim se lahko soočimo z terorističnimi eh, napadi. Eh, en izmed najučinkovitejših ukrepov je, da se tukaj borimo proti novačenju teroristov in bojevnikov. Omenili ste Arna, ampak države članice morajo eh, um, narediti več. Ali bomo videli predlog za evropski uh, EFDP, ali je to nekaj, kar želijo države članice? govorimo o potrebi po močnejšem nadzoru nad zunanjih, zunanjih meja, ampak poleg ukrepov Fra Frontexa, kaj lahko še pričakujemo? Ali lahko pričakujemo kakšen ukrep za uh, tako imenovane pametne meje? In pa še v imenu delegacije NVA želim dodati naslednje. Evropska unija lahko poskrbi za dodano vrednost na področju boja proti terorizmu zaradi mednarodnega načina delovanja eh, storilcev. Evropski državljani so bili razočarani, čudijo se, zakaj ni bilo nobenega napredka po napadu na Charlie Hebdo v začetku letošnjega leta. Eh, recimo, oglejmo si PNR dosje. Eh, ki je blokiran samo zaradi političnega pritiska eh, predsednika Alde Gija Ferhofstata, ista oseba, ki krivi obveščevalne službe za napade v Parizu. Mislim, da ni potrebno, da tukaj kažemo s prstom na države članice. Problem sega nazaj v to hišo, kolege in kolegice. Uh, Zato vas vse pozivam, da pokažete nekaj političnega poguma, pustite svoje običajne dogme ob strani, zlasti ko gre za te eh, scenarije sodnega dne v zvezi za zaščito podatkov in zasebnosti. Res je potrebno ravnoteže, nujno pa tukaj potrebujemo tudi napredek. Mrs. Wickstrom. Gospa Wickstrom. Wow, thank you very much. It, sorry, I, I was going to take the coordinators. I've still got you on the list. Sorry. It's really interesting this. Sedaj dobijo besedo koordinatorji. No, e, zanimivo poslušati kolega, ali ste vsi e, morda zatrkovali bodečo žico ali kako? Imam vprašanje za komisijo v zvezi z novim predlogom o nadzorom nad zakonitim orožjem. Kakor veste, je v Evropi veliko lovcev, e, tudi na švedskem, predvsem na severu švedske, ker sem bila sama rojena. Oni zakonito uporabljajo orožje, eh, ampak policijski organi to zelo strogo nadzorujejo. Na no, zadnjih tednih sem dobila veliko vprašanj strani teh globoko zaskrbljenih švedskih lovcev, ki se bojijo, da bo nov predlog eh, povzročal probleme za njih. Oni so um, eh, spoštovanja vredni državljani, ki na zakonit način uporabljajo orožje. No, ampak ta predlog ne bo rešil pro, največjega problema, namreč velike količine nezakonitega orožja, ki vstopa v naše države. Na zelo enostaven način. Zato uh, vas. Uh, sprašujem, kaj naj povem tem državljanom, ali lahko zagotovite, da bo predlog komisije sorazmeren in učinkovit, da se bo spopadil s problemom nezakonitega orožja in da bo pustil uh, pri miru uh, eh, tradi tradicionalne miroljubne lovce, tako da bo lahko, lahko ti nadaljevali s svojimi aktivnostmi. Okay, um, is, uh, Hvala lepa, gospa Sargentina je naslednja not so worried about the hunters. No, jaz nisem tako zelo zaskrbljena zaradi lovcev. Hvala, gospod predsedujoči. Prisluhnila sem uh, uh, predstavnikom komisije, sveta in pa strokovnjakom za boj proti terorizmu govoriti o tem, uh, da je treba sprejeti jasna pravila glede tega, kdo vstopa v Evropsko unijo. Ampak, če se ogledamo teroristične napade v zadnjih letih, je veliko teroristov prišlo iz naših držav in to vsi vemo. In uh, nisem slišala, da bi kaj povedali o tem, kaj narediti, če starš pravi, jaz se bojim, da izgubljam otroka, da bo odšel v Sirijo. Mi govorimo o vstopu. Eh, pravite, da ne želite tega enačiti z migracijami, ampak eh, ravno to ste naredili. Jaz želim govoriti o odhodih, o zapuščanju Evropske unije. Kako ne zagotovimo, da naša mladina ne bo se spremenila v skrajneže, da eh, se ne bodo odločili zapustiti Evropo, zato da bi drugam delali škodo in da bi se potem vračali in tukaj delali škodo. Ali lahko morda nekaj več poveste o tem? Direktiva o boju proti pranju denarja. Mislim, da je bila ta eh, direktiva sprejeta maja. Mi smo se o tem poroč, eh, pogajali do maja lansko leto. Direktiva je bila sprejeta maja, zato me zanima nekaj več podrobnosti o tem, kje je direktiva pomankljiva in kako se so. Soočati z dejstvom, da bo ta zakonodaja izvajana šele leta 2017. Še nekaj. Obstaja znanstveni dokazi za to, ki, do, ki ki govorijo o tem, da je terorizem eh, v zahodnih državah eh, praktično zelo poceni in eh, kje se potem ta denar porablja v Siriji. Kako si naj to ogledamo? Tukaj imamo recimo podjetja v Evropi, ki kopičijo denar, ki so ga zaslužili za trgovanjem z nafto na Bližnjem vzhodu. Eh, zanima me, kaj ste tukaj zgrešili pri tej direktivi eh, o boju proti pranju denarja. Eh, potem zanima me, katere države so imele največje uspehe pri tem skupnostnem pristopu, ko gre za policijske organe. To se gotovo ni zgodilo v moji državi, v Italiji, v Franciji. In če slišimo, da sedaj uh, eh, koordinator za boj proti terorizmu govori o potrebi po, boljši, po boljšem izobraževanju, me to smede. Zdi se mi, da, prisl, da poslušam ljudi, ki sicer vedo, kaj je prav, ampak ne znajo odgovoriti na vprašanje, zakaj. Uh, eh, Tega nismo naredili prej, enako velja za ran, za to mrežje, za boj proti radikalizaciji. Dobro, rekli ste, da to deluje od oktobra, ampak Od januarja pa to ni delovalo, ker eh, omrežje eh, se ni znalo odločiti o tem, komu dati financiranje v okviru razpisov. Eh, to je sramotno. In še zadnje. Po Rigi smo slišali številne obljube strani držav članic, ampak nobena izmed teh obljub ni bila izpolnjena. In potem je sporočilo za nas, prosim, hitro se dogovorite o PNR-u. Uh, ker ta bo tako učinkovit pri boju proti teroristih. Eh, ali lahko um, tudi na vas apeliramo, da izpolnite svoje obljube, poskrbite za naše državljanje in oglejte si tudi problem uh, tistih, ki zapuščajo Evropo. Hvala lepa, gospa Intfeld je naslednja. Um, Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se želela odzvati na, besedo, moje, na besede moje kolegice. Eh, naj tako jaz povem, da nihče ne blokira PNR-a. Mi se pogajamo v PNR-u, jaz se pogajam v imenu, um, v imenu skupine Alde in res ste me razočarali, da tukaj vse skupaj mešate eh, notranje politične probleme v Belgiji res ste me razočarali. Skratka, treba jasno povedati to, da parlament blokira PNR, je preprosto laž. No, kar se tiče uh, predstavitev uh, gospodov iz govorniškega odra, uh, no, in vedno moram povedati, da se nekoliko zmedena, ker ne vem, kdo. Uh, Eh, se sploh pogovarja z nami, luksemburško predsedstvo, potem gospod Kerkove, ali on tudi govori v imenu sveta, s kom se pravzaprav pogovarjamo. Celoten postopek je čuden in nekoliko so me zmedle tudi izjave v medijih gospoda Kerkova, ki nekako posredno dožuje Evropski parlament, čež da ta blokira odločitve o PNR-u. Če govorimo o obrambi demokracije, pravne države, če govorimo o vrednoti boja proti, proti terorizmu, potem bi morali pokazati nekaj več eh, spoštovanja do parlamentarne demokracije, gospod Skrkove. Ima veliko vprašanj. Začnimo pri PNR. Številni pravijo, da je to blokirano zaradi tega neumnega parlamenta, ki ima vse te neumne pomisleke glede zasebnosti in varstva podatkov in tako naprej. Naj vas spomnim na to, da sta to dve temeljni pravici, ki sta zapisani v eh, naših eh, pogodbah in listini o temeljnih soboščinah. To sta zakoniti pravici, nista eh, ne, to nekakšne sanje zmešanih levičarjev. To je zapisano v naši zakonodaji. Eh, no in potem se čudim, moja skupina uh, Alde, ki jo vodi gospod Verhofstadt, gospa Stevens, je uh, v izvoru predlagala uredbo o PNR-u, ne pa direktivo, kajti direktiva mora biti izvajana strani 28 držav članic in to potem traja leta. Uredba pa bi bila uh, takoj izvajana in če vsi pravijo, da je to tako zelo nujno, zakaj zaradi ta predlog ni bilo večine? Uh, Mislim, da ste bili vi proti temu, tako da ne razumem, kaj se sedaj pritožujete. Potem uh, Luksemburško predsedstvo bi želela vprašati, ali lahko dobimo nekaj več preglednosti o ulogah posameznih držav članic v svetu, kajti vse skupaj je precej uh, medlo. Mm, morda bi moral svet biti bolj odkrit glede tega, kakšne države članice zazemajo, kakšna stališča. Uh, To ste dolžni tako državljanom, kakor tudi Evropskemu parlamentu. Tukaj bi morali biti bolj transparentni. Potem pripravljamo dose o PNR. To je težavno za marsikoga izmed nas, ampak pač sprejeli smo to zavezo. Ampak ena izmed naših ključnih zavez je tukaj obvezna izmenjava informacij. Ne govorimo o tem, da bi izmenjavali vse informacije, vse podatke PNR. Govorimo o rezultatih analize podatkov PNR. To je zelo jasno določeno. In rekla bi, če pričakujejo od nas, da bomo podpisali direktivo o PNR, potem naj državljani pričakujejo vse to, da bodo države članice potem izmenjavali informacije. Mislim, da ste bili vi, gospod Dekerkove, tisti, ki ste rekli, da skušamo v to pripričati obaševalne službe. Oprostite, uh, veste kaj, nismo poslušali 50 minut in zato imamo tudi mi svoje vprašanje. Tako da me prosim ne prekinjajte. Like uh, no, uh, te pri, pričevanje oglaševanih služb, oni so javna služba, financiranje iz javnega denarja. Če bomo mi rekli, da morajo izmenjavati informacije, potem morajo to narediti. No, naj skrčim. Uh, Kar se tiče ocene orodij, veliko je bilo govora o tem, ampak zakaj to ni bilo narejeno? Parlament je to zahteval že pred štirimi leti, nič ni bilo tukaj narejeno, to se mi zdi nespremljivo. Nam zvijate roke, da moramo vedno znova sprejemati nove ukrepe, potem pa vedno znova izved, e, e, izvemo, da ukrepe niso bili izvajani. In pa še zadnje vprašanje. ali ste se eh, pritoževali, ko so drugi govorili 15 minut, jaz tukaj uporabljam svojo pravico, sem izvoljena poslanka. Potem ZDA so napovedale, da bodo zaustrile svoj program za podeljevanje vizumov. Ali lahko izvemo še, kaj bodo zahtevali um, v zameno za to? Eh, to bi res želela vedeti. Hvala lepa, gospa Gijom je naslednja. Euh, Skušala bom govoriti hitro, kajti slišali smo veliko stvari. Dali ste občutek, da je svet produktiven. Jaz pa nimam tega občutka, ampak pravzaprav mislim, da je šlo vse v različne smeri. Ne vem, mogoče prehitevate, mogoče tole je moj občutek, ampak zakaj to čutim? Številni so to rekli. Ti predlogi obstajajo že dolgo, so na mizi in ni veliko napredka v zadnjem času. Tu gre za neko nenehno recikliranje, recimo, če govorimo o prumskem sklepu, vizumih, o pranju denarja in tako naprej. Seveda eh, je lažje prenesti breme na parlament in seveda je lažje tu kriviti vizume, ampak mislim, da so vse institucije odgovorne za to. Gospod kar kopni tu, ampak trialogi so bili odpovedani v mestnem času, pa naj bi hitro delali do konca leta. Potem najboljši primer deljene odgovornosti je tudi ta, da niste veliko storili v začetnem predlogu glede izmenjave obveščevalnih podatkov. Kolegi so to omenili in sama bom to povdarila. Gre za izmenjavo in tu vidim vsaj dve težavi. poskušala sem pregledati število evidenc, kraje izvora, ljudi, odkudar prihajajo. Nisem se zabavala pri tem, ampak sem delen tem, da bi videla, kako je z bojem proti kriminalu, terorizmu in potem sem tu preštela 14 različnih baz. Ne vem, sprašujem se, ali je to res nek simbol učinkovitosti. Rada bi slišala vaše mnenje o tem, kaj te tu naj bi imeli še druge baze. Potem še eno vprašanje, kako lahko obrazložite, da so te informacije upravičene, recimo imamo osebe, ki imajo nalog za prijetje, potem so kriminalci že od osnovne šole in vse to vemo o teh osebah, pa ni prave izmenjave informacij o tem. kaj želim reči. Ali boste tu dali prednost izmenjavi komercialnih podatkov pred pravosodnimi in kazenskimi? Hvala, gospod Buni. Hvala lepa. Hvala lepa za vse vaše predstavitve. Potrebujemo jasno politiko za boj proti terorizmu v Evropski uniji, ampak kot ste vi povedali, potrebujemo za to ustrezna orodja. Najprej uh, preprečevalna orodja. PNR eh, potem eh, bolje opisane naloge Europola, izmenjavo informacij med vsemi pristojnimi institucijami, organi na avtomatiziran način, potem eh, treba tudi obravnavati te podatke, jih analizirati, seveda na zakonit način. No, veliko je eh, problemov pri izvajanju teh načel. Prvo vprašanje. Če so države članice pripravljene na okrepljeno sodelovanje, na izmenjavo informacij, na krepitev Frontexa, na modernizacijo eh, SIS-a, ali so države članice na to pripravljene, vas sprašuje. Potem, v številnih državah članicah eh, obstajajo neki poskusi za eh, vzpostavitev nacionalnega okvira za boj proti terorizmu? Kako bi lahko nekako harmonizirali te ukrepe in jih med seboj povezali? Potem, eh, katera institucija koordinira te evropske ukrepe in eh, četrtič, borimo se proti terorizmu, ne pa proti internetu. Pomembno je to razumeti, najti ustrezna urodja in poskrbeti za ravnoteže med, um, med uh, varnostjo in um, zasebnostjo, ampak seveda moramo poskrbeti tudi za to, da okrepimo varnost. Hvala na hitro, kajti Silvi Gijom je povedala veliko stvari. Glede roka izvajanja, imeli smo dokument za pripravo tega sestanka. Gospod Gil de Kerhoff je to pripravil po tem, kar se je zgodilo januarja, tako da ste si vzeli čas za nekaj, ampak ta dokument je zelo zanimiv. Zlasti peto poglavje o vseh ukrepih, ki so povezani s preprečevanjem radikalizacije. To je horizontalno, ne gre le za komisijo, ampak moramo vsi skupaj preučevati ta vprašanja. Gospod De Kerhoff, glede vaših sredstev, človeških, finančnih, ali je to dovolj za izpolnitev vseh nalog, potem bi se vrnila na dvoje. Kolegi so to menili, ampak to je pomenilo, gre za izmenjavo informacij in gre za izmenjavo informacij med obveščevalnimi službami, kajti vidimo, da imamo dokument za ta dokument in za ta sestanek in pet držav, ki so aktivne pri izmenjavi informacij, to je zelo malo, če to primerjamo s sami državami. Imamo 28 držav, pet jih res sodeluje pri tem. In potem še eno vprašanje, to zadeva svet in države članice. Dva prihodna trialoga po NRJ-u bosta potekala jutri in 15. decembra, to ne bo odpovedano, upam, da ne. Potem pa smo imeli tudi tiskovno konferenco po izrednem svetu 20. novembra. Takrat je svet predstavil prioritete in to je treba obravnavati v trialogu s poročevalcem in poročevalci v senci. Hvala. Thank you. Next is um, Ana Gomez. Ana Gomez. Hvala lepa. Eh, tudi jaz sem sita tega, da mahamo za PNR-om kot eh, za nekakšno čudežno eh, rešitvijo. Je pa res, da potrebujemo PNR za to, da vnesemo nekaj več reda v celotno situacijo. No, v tem konkretnem primeru, kaj bi nam pomagal PNR. Vsi smo vedeli, da so ti teroristi potovali v Sirijo, niso pač mm, eh, nujno potovali v Pariz z letalom. Eh, vsi smo vedeli, da so um, problematični, ampak uh, nihče ni ukrepal, ni bilo izmenjave informacij. Zato mislim, da potrebujemo predvsem politično voljo. Svet mora svoje besede podkrepiti za dejanje. Uh, in delovati na proevropski način. Eh, Kaj ti sedaj se spet zatekamo v nacionalne pristope in eh, pravzaprav obveševalne službe med seboj ne izmenjujejo informacije, čeprav bi to morali narediti, morali bi tudi analizirati tveganja in tako naprej. In ker nimamo te politične volje in ker smo bili obsedeni s tem vrčevanjem, eh, se pač zgodilo, da smo krčili sredstva za policijo, krčili smo število osebja, enako velja za um, obveševalne službe, za socialne službe, zapore in tako naprej. In zato je Molen Bek četrt, v kateri je brezposelno 60 odstotna in to seveda ne pomaga pri deradikalizaciji. Uh, Ehm, da spoh ne govorimo o programih integracij in tako naprej, v kateri bi morali eh, investirati. Morali bi se pač ukvarjati z temi področji, tudi z internetom. Vse to smo zanemarjali in vse, kar je bilo rečeno po napadu na Charlie Hebdo, potem ni bilo izvajeno. Enako velja za nadzor nad orožjem. Imamo skupno stališče o Uh, uvažanju orožja in države članice so to pogosto preprosto blokirale. Imamo akcijski načrt, ki je šibek, ki ni izvajan in uh, potem vi govorite o nadzoru uh, nad eksplozivi, tudi to je v tem akcijskem načrtu, ampak preprosto tega države članice ne izvajajo. Potem eh, poznam tudi državo članico, kjer je policija nekaj dni po napadih v Parizu organizirala dražbo za razprodajo policijskega orožja. Lepo vas prosim. Gospod Derko, eh, Krkove, vi ste rekli, toksična mešanica uh, sedaj begunce enačili za teroristi. Uh, Ampak ravno uh, to številni počnejo. Uh, problematično je tudi to, da nimamo zakonitih poti vstopa za migrante in begunce. Države članice so tukaj preprosto uh, ne, niso uspele. Potem pranje denarja. Res je, treba je zagotoviti, da je naša zakonodaja tukaj izvajana. Uh, Uh, jaz imam določene dvome, ne vem, če bančni organ uh, skrbi za izvajanje zakonodaje o boju proti pranju denarja. Eh, potem tudi nadzor nad gotovino, kako ta denar recimo prehaja skozi evropske banke v druge dele sveta. In pa še zadnje vprašanje v zvezi z Turčijo. No res je, bolje treba sodelovati z. Tunizijo, potem eh, bolj moramo biti pozorni na to, kaj se dogaja v Libiji. Ehm, v Tuniziji so se tudi že zgodili teroristični napadi, lahko bi se to zgodilo še kje druge. No kaj pa Turčija? Oni so povezani z Libijo, z Tunizijo, z Sirijo. Ehm, kaj pa ta dvojna igra, ki se tam grejo, torej eh, financiranje skozi nafto, fosfate, umetnine, ki, s katerimi tukaj tih otapijo. Države članice se s tem sploh ne ukvarjajo, res je, sodelovati je treba z Turčijo, ampak Turčija potem mora končati to dvojno igro, da niti ne govorimo o financiranju salafistov, gospod Fos. Hvala lepa, gospod, gospod predsedujoči. Poskušal bom uh, ostati pri dejstvih. Ehm, zdi se mi, da prihaja do vedno več eh, ekstremnih pojavov, ne glede na to, ali gre za begunce ali za teroristične napade. Mislim, da bi morali z nekim konceptom pristopiti k izmenjavi podatkov. Eh, zame je tukaj pomembno predvsem načelo pravne države jaz to zelo spoštujem uh, in želel bi, da spoštujemo um, pravno državo. Mm, zato moramo biti previdni pri razno raznih ad hoc ukrepih, ki jih sprejemamo s pričo teh ekstremnih situacij. Mislim, da potrebujemo podatke o bančnih transferih, o gibanju ljudi, um, in o drugih dejavnostih. Ehm, mi smo uh, pred kratkim spet želeli, želeli odpraviti te protiteroristične ukrepe. Mislim, da bi se tega morali bolj razumno lotiti. Mislim, da bi morali vedeti, kaj trenutno še ovira to izmenjavo podatkov uh, imamo Eurodac, VCCIS in kakorkoli se že te podatkovne banke imenujejo. Uh, zanima me, ali tukaj eh, imamo tudi podatke o boju proti terorizmu, oziroma ki bi nam lahko služili pri boju proti terorizmu. O tem sem že včeraj govoril in poročevalka je odgovorila na to, ampak mene. Uh, nekoliko zmoti, da pri direktivi o varstvu podatkov, v kateri se zdaj pogajamo, eh, države članice trdijo, da to ni bilo problematično, ampak mislim, da se do sedaj ni nihče potrudil ali to, o čemer se dogovarjamo, zadostuje tudi za takšne ekstremne pojave. Mislim, da bi morali tudi to še enkrat oceniti. Meni se zdi pomembno, da načelno razmislimo o tem, katere podatke potrebujemo uh, in uh, ali imamo pravne inštrumente, ki bi pokrili tudi takšne ekstremne situacije. Hvala, kolegi. Prosim, preostale govorce naj govorijo le po dve minuti, sicer nam ne bo uspelo imeti časa za vsebinsko dogovore. Res sem kriv, nisem presekal druge govorce. Prosim, da ste krajši. Gospa Lorenzen. Hvala. Tudi jaz bi se rada zahvalila vsem trim gostom. Naj povdarim, da v tej situaciji po tem terorističnem napadu vsi menimo, da se je kontekst spremenil, kontekst celotnega dela. Tako da moramo razmisliti o celotnem kontekstu, kaj pogrešam v teh predstavitvah, predvsem ta vidik, ki so ga nekateri omenili, ampak na bolj negativni strani. Gospod Fos je govoril o tem, o tem varstvu podatkov. Gospod Krkop je govoril o tem, da imamo veliko podatkov, podatkovnih baz, kaj poteka s temi prstnimi odtisi, ampak ni nič napisano o varstvu podatkov. In kot je rekel gospod Foss, imamo občutek, da varstvo podatkov ni več pomembno v tem novem kontekstu, številni to menijo. Najprej varnost, varstvo podatkov, človekove pravice pa je bolj sekundarnega pomena v tej novi situaciji. Jaz bi rekla prav obratno, v tej situaciji gre za temeljne pravice in vrednote to je bistveni del vladavine prava, gospod Fos. In zato moramo delati na tem in sporočevalci v senci delamo na direktivi. Hvala svetu, svet je bil učinkovit. Podarili ste, da potrebujemo tako okvir, takoj, ko se bo dalo. Ampak pri tem delu in pri predstavitvah pa sem ugotovila še nekaj. Gre za velik paradoks pri tem, kar omenjate med metodo skupnosti in tem, da imamo sedaj skupne težave, potrebujemo skupno protiteroristično politiko. Ampak v pogodbi imamo nacionalno in javno varnost in le države odločajo o tem. Tako da ni nobenega razloga, da bi bili obsedeni s tem, da države to različno razumejo. Ja, seveda imamo različne pristojnosti in pogodba dajete pristojnosti državam. Torej, Belgija drugače gleda na varnost kot Francija. Čeprav sta sosedi, potem govorimo o državah, ki so na vzhodnih mejah, tam je drugače kot na južnih mejah. Torej, najpomembnejše je to, da razumemo, zakaj gre pri skupni evropski varnosti, zato da imamo bolj učinkovite politike, kajti imamo pogodbe in eh, cel ocean vseh teh določb na varnostnem področju sedaj se ukvarjamo z direktivo in res potrebujemo to razumevanje tega, kaj je skupna evropska varnost. In še drugo, kar želim povdariti, slišali smo, da moramo imeti preprečevanje, potrebujemo izobraževanje, pa razumeti moramo, kakšno je osnovno znanje, kakšne so osnovne veščine. Sem eh, profesorica za komuniciranje Tako da moramo paziti na uporabo teh oseb, ki se ukvarjajo s tem. Gre za zelo hude težave, gre za nov diskurs. Potrebujemo tiste, ki poznajo kulture, verstva, zgodovino. In na vseh teh konferencah, na katerih sem, vidim, da je dobro, da delamo na področju policije, ampak treba je razumeti širši kontekst, treba je iti dlje če govorimo o sociologiji, o kulturi, to naj ne bi bilo korisno, ampak v vseh politikah, pri tehnologiji je to na prvem mestu, ampak tu sedaj moramo razumeti, da če govorimo o sociologiji in vsem druge, moramo tudi to poštevati, da bi rešili ta pomembna vprašanja. Hvala. Kolegi, prosim. Vsi so govorili predolgo, ampak to je neizogibno kajti tu gre za zelo podrobne vprašanja. Zaradi tega poročna in želel sem dati kolegom več časa, da omenjajo različne vidike, kajti gre za zelo pomembne vidike, tako da bom dal tudi govorcem dovolj časa. Mislim, da bomo malce posegli tudi v drugo točko na dnevnem redu. Boste imeli dovolj časa. Dobro, prosim, kolegi, da ste disciplinirani sedaj v teh zadnjih trenutkih te razprave. Sí. Eh, muchas gracias, señor Jiménez Bercedil. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, vesela sem, eh, da se strinjate s tem, da nujno potrebujemo PNR. Razumem, da ste vsi morali govoriti dolgo o tem, da bi govorili proti ali pa za PNR. Eh, no, zanima me, kaj se bo sedaj zgodilo z DFTB. Zanima me, če bomo imeli evropski DFTB. In ko gre za temo financiranja, me skrbijo vse te donacije, ki prihajajo iz zalivskih držav. Uh, prikazani so kot humanitarna pomoč, kot razvojna pomoč. Uh, torej, tukaj obstajajo nekatere problematične arabske banke ali pa nekatere evropske banke, ki prav tako sodelujejo pri tem, kot je povedala gospa Gomeš, tudi sodelujejo pri financiranju terorizma. Prav tako bi želela vedeti naslednje. Torej, jaz mislim, da se moramo boriti proti radikalizaciji in si prizadevati za izobraževanje. S tem se strinjamo, ampak sedaj uh, moramo nujno ukrepati. Torej, izobraževanje je pomembno, še pomembnejša je pa deradikalizacija. Eh, potrebujemo tudi politično voljo za skupno eh, varnostno in obramno politiko. Državljani ne smejo Um, misliti, da nismo sposobni se soočiti z problemom terorizma. No, nekatere države kot Španija imajo tukaj že veliko izkušenj, druge države pa imajo manj izkušenj. In zato mislim, da bi vaše delo, gospod Krkove, morali, moralo dobiti večjo težo. Potrebujemo tudi uh, močnejšo policijo, potrebujemo neko novo obliko sodnikov, policije, preva, prevajalcev. Vsi moramo biti pripravljeni na te grožnje, ki prihajajo vseh strani. In ni dovolj, da imamo samo policijske sile. Problematično to, da ni izmenjave informacij. Skratka, manjka nam zmogljivosti. Ne pravim, da naša policija ni sposobna, ampak pravim, da niso pripravljeni na takšna brutalna dejanja. Uh, kaj ti tukaj gre res za, hude, poja, za hud pojav terorizma? Hvala, gospod Depri. Merci, Hvala, predsednik. Se opravičujem, ker sem prišel pozno, mogoče bom ponavljal stvari, ki smo jih že slišali. Samo moja vprašanje snaša na potrebo tem, da je treba okrepiti izmenjavo informacij. Najprej moram reči, da v moji državi in to parlamentu slišimo številne glasove, ki pozivajo k temu, da bi imeli neko evropsko CIO ali nek evropski FBI. Kakšno je stališče koordinatorjev glede tega, ali potrebujemo novo institucijo, ali je treba spremeniti Europol, treba razširiti naloge Europola, to je moje prvo vprašanje. Drugič, govorite o zakonitem predlogu. To bo zakonodajni predlog, ki ne bi ga sprijeli k malu, zato da bi povezali SIS-2 in bazo Europola. Ali lahko poveste, kako hitro boste to storili? Zdi se mi bistvenega pomena, da delamo na tem tretjič, pa ne rad. Prebral sem sklepe sveta in govora je o ambicioznem evropskem PNR-ju. To je evropski PNR, ki je zelo ambiciozen. Ne vem, to ne gre za evropski PNR, to so nacionalni PNR-ji, ki so organizirani na isti način. Ampak vprašanje imam za vas. Recimo, če domnevamo, da imamo nekega terorista, ki gre z vlakom v Bruselj, gre na letalo in potem v Turčijo. Z nacionalnim PNR-jem bodo Belgici registrirali te podatke, ampak če tega ni v SIS-u in če imamo to, tole v Belgiji in če nimamo sistematične informacije, zakaj bi potem imeli PNR? Evropski PNR ni obvezno za vse države, da pošilja informacije preko SIS-a, preko baze Europola. In če ni te obveznosti, potem bodo ti teroristični osumljenci na prostosti in bodo zopet storili kak teroristični napad. Thank you, Mr. Chair. Kolega, hvala predsedajoči. Mislim, da smo na dobo in široko obravnavali varnostne ukrepe in PNR in takšno vprašanje. Seveda to zelo pomembno, kaj ti dati moramo občutek varnosti ljudem ampak mislim, da je problematično to, da predvsem manj obravnavamo integracijo. Mislim, da je seveda zelo pomembno, da imamo različne skupine, ampak potrebujemo bolj konkretne ukrepe na tem področju. Menjam le eno, recimo, kako je s povezavo med socialno marginalizacijo, brezposelnostjo in izkušnjami, diskriminacije in radikalizacijo, to je zelo, zelo pomembno vprašanje in ne gre le za izobraževanje ali kaj drugega. Torej, to se mi zdi zelo pomembno, potrebujemo veliko več. Potem imamo še drugo težavo. Vi, gospod De Kirchhoff, omenjate tudi povezavo med migracijami in turizmom. To je toksična povezava, se strinjam. Ampak čem je težava? Imamo države članice in evropske vlade, ki izrabljajo prav to argumentacijo, torej tu moramo zastaviti vprašanje, kako bo komisija to uredila, svet, predsedstvo, kako boste reševali ta vprašanja in še nekaj. V tom parlamentu imamo poslance, ki uporabljajo isti toksični diskurs in ponovno moramo tu zastaviti vprašanje, kako učinkovita lahko evropska politika, če imamo poslance in države članice, ki izrabljajo te toksične povezave. Hvala, gospa Mussolini. Hvala, predsednik. Rada bi se osredotočila na dvoje glede na čas. Najprej nekaj, kar ni bilo omenjeno in sicer sodniki in tovaci. Ko gre za te osebe, ki so osumljene terorizma zaradi informacij, ki se izmenja na internetu, zaradi drugih dejanj in če so te osebe potem izpuščene na prostost, me zanima, kako je potem sodniki in toživci ali se sploh zavedajo tega pred Parizom in po Parizu, zakaj gre. Potem drugo, govorimo o obveščevalnih službah, o izmenjavi informacij, ampak teroristi so bili v Bruslju. Ne gre za to, da so prišli iz ne vem katerega kraja. Bili so v četrti, kjer ni bilo organov za preiskovanje, policije in še nekaj, zelo na kratko, še muslimanska skupnost. Ne gre za eh, religijo, ko gre za terorizem. Tu ni verstva. Teroristi so nekaj drugega, ampak treba je imeti tudi dialog z islamsko skupnostjo. In zakaj hodijo na demonstracije, sami morajo tudi skrbeti za nadzor nad mladimi, potem je treba poskrbeti za jezik, treba je zapreti vse te centre, kjer uh, prihaja do zlorabe in druge, kjer ni virstev, ampak imamo kaj drugega. Torej, tudi islamski skupnosti je treba zauzeti stališče, treba imeti nadzor, kajti do sletega nismo imeli potrebujemo manj manifestacij in več nadzora nad mladimi. Oni veliko bolj kot mi vedo, kaj se dogaja v njihovi skupnosti. Gospod Lopes Aguilar. You, Hvala, predsednik. Vprašanje vam za gospoda De Kerhova, ker vi ste evropski koordinator za boj proti terorizmu. To pomeni, da niste komisar za socialne zadeve, kar nas skrbi, ko gre za razumijem tega, kaj je šlo narobe, zakaj smo tako ranljivi pri teh novih grožnjah pod pretvezo islamizacije, fanatizma in radikalizma, ampak vi ste evropski koordinator za boj proti terorizmu. In če je kaj jasno, če smo se kaj naučili po teh groznih izkušnjah, je to, da smo imeli premalo koordinacije. Ampak, če govorimo o tem, da beremo novice ali če gledamo novice po celotni Evropi, medije, po zadnjem Evropskem vrhu vidimo kritiko Evropskega parlamenta. Evropski parlament ni sprejel PNR, parlament naj bi blokiral PNR in to ne drži. Ampak, ali imate kaj samo kritike tudi na svetu, ko gre za reševanje tega vprašanja, pomankanja koordinacije ali ste samo kritični na svetu, ko gre za to, da je premalo izmenjave informacij, premalo izmenjave obveščevalnih podatkov med državami članicami, ko gre za te varnostne sile. Med obveščevalnimi službami imate kakšno strategijo glede tega, da bi oblikovali povsem novo obveščevalno enoto ali pa vsaj nekaj, kar bi pomagalo k temu, da bi si izmenjali podatke, tako da bi bili močnejši, da bi lahko preprečili nove dogodke, tako kot se je to zgodilo sedaj zadnjič, ali razmišljati o tem, da bi imeli neko obveščevalno enoto, ki je sedaj odgovornosti evropske zunanje in varnostne politike, ali razmišljate o tem, da bi preučili tudi ta vprašanja? O tem vas sprašujem. Zelo dobra vprašanja. In še zadnja dva govorca, prosim, na kratko. Gospod Bekar. Sorry, uh, danke, da ich möchte Hvala lepa, gospod predsednik. Čisto na kratko bi rad z veseljem ugotovil, da je pri PNR-u prišlo do premikov, ampak kar zadeva blokado nekaterih eh, v tem parlamentu, bi rad ponovno pozval, da imamo tu nalogo zagotoviti varnost. In seveda je to treba narediti v skladu s temeljnimi pravicami. Vaše delo moramo podpreti. Podpiram tudi vaš boj za to, da bi internetna podjetja dejansko sodelovala in dala podatke na voljo v primeru terorističnih dejanj prav tako me zanima, ali obstajajo konkretni načrti za zagotavljanje varnosti pred vstopom na letalo. Hvala lepa, gospod Makovej. Hvala, predsednik. Zelo na kratko. Najprej, če mi je težava financiranje terorizma in to je nujno vprašanje. Vsi ti drugi ukrepi bodo prišli čez nekaj časa in če bomo prekinili financiranje terorizma, če bomo hitro to storili in bomo vzeli sredstva iz rok, zato da bodo manj pobijali. Pranje denarja, to mora biti v spredju vseh držav, to je treba izvrševati v vseh državah, potem zaplemba. Sedaj bi morali organi za preiskovanje preučiti, kako je z lasniki podjetij, potem moramo vedeti, kako je s transakcijami, kako je s sprejemanjem, pošiljanjem oseb, potem ne smemo imeti transakcij sredstev preko bank, obveščevalne službe morajo sodelovati. Nekatere sodelujejo, ampak ne vse, ker si ne zaupajo. Nekateri ne zaupajo drugim. Svet mora sprijeti odločitev tem ali države članice, če si obveščevalne agencije ne zaupajo potem ne vem, kaj lahko spak storimo. Če lahko kaj storimo na svetu, bi bilo to v redu. In potem še nekaj na koncu. Glede liberalizacije vizumov, vem, da sta komisija in svet podpisali sporazum z Združenimi arabskimi emirati za sistem brez vizumov. Parlament se ni izrekel o tem, še ni dal soglasja. Pogovarjala sem se s predstavnikom iz stalnega predstavništva. Veliko je bilo lobiranja tu v odboru Libe in spraševali, eh, slišali so vprašanje, ste vzeli kakšnega begunca? Ne, zakaj dajemo takšen sistem eh, brez vizumov varnim državam? To so države, ki so varne in bi lahko sprijele begunce. In jih lahko tudi nahranile in poskrbele za njih. To je treba upoštevati. Prostite, to je treba upoštevati, ko govorimo o odboru Lime. Hvala. Seveda sem dal besedo tudi tistim kolegom, ki so zamudili. Ampak da bo jasno, ker gre za tako, za tako zelo zapleteno temo. Nisem prekinjal kolegov, prilagodil bom tudi čas. Zagovor in dnevni red, ker gre za tako zelo pomembno temo, ki prihaja tako pravem času, tako da so se skoraj da vsi, ki so prišli, lahko oglasili. Zakaj to prihaja v pravem času? Naj se navežem na to, kar je povedal gospod López Aguilar. Veliko poslancev je omenjalo to dihotomijo, ki obstaja. Kolegi, imeli boste dovolj časa za odgovor in to ne bom vas omejeval. Gre za delo odbora Libe, gre za to, kako vidijo naš odbor, kako vidimo svet, ali imamo kaj samo kritike na svetu. Ja, kot je rekel gospod Lopes Aguilar, to ni nič novega. Imamo prunski sklep, ki je bil sprejet leta 2005. Imamo sedem držav, ki ne izmenjujejo nobenih podatkov. Imamo osem držav, ki se sploh ne trudijo, da bi si izmenjale podatke o vozilih. Imamo teroristične dejavnosti, ki potekajo evropskimi. Pozabimo na novo zakonodajo o streljnem orožju. Odbor Libe bo delal na tem. Poslanci tu delajo ukvarja se s panerajem, z novo zakonodajo o streljnem orožju, s konvencijo, boju proti terorizmu, karkoli boste dali, bomo delali na tem. Torej, ne gre za to, da mi ne bi bili partneri, da ne bi stolovali s svetom, ko gre za boj proti terorizmu in to je zelo pomembno vprašanje. To bi rad povedal kot predsednik. Ampak všeč mi je to, kar pravijo poslanci, da bo zelo jasno, glede tega, kaj mora početi svet, kaj naj bi izvrševala komisija, kajti že od lani imate pooblastila za izvrševanje pruma in komisija se mora tega zavedati. Torej, rade podarjate vidike. Povabil bi vse, da odgovorite na ta vprašanja tako podrobno, kot želite. Mi lahko prilagodimo eh, dnevni red temu. Začeli bomo s predsedstvom. Prosim. Merci. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi vsem poslancem za vprašanja in prispevke k tej razpravi. Mogoče bi najprej odgovoril na to, kar ste pravkar povedali. Svet in to predsedstvo vidita Evropski parlament kot partner in to pomemben, ključen partner vsem, kar počnemo, vsem, s čimer se ukvarjamo na tem področju. Res je. Glavna odgovornost je na plečih držav članic, na njihovih organih, ampak tu sodelujemo skupaj s vsemi akteri na vseh ravneh. In reči moram, da smo sedaj nekako ob koncu predsedstva, ob koncu mandata, ni še napočil trenutek za oceno stanja, ampak mislim, da lahko rečemo, da smo sodelovali s parlamentom na odličen način to v zadnjih mesecih in popolnoma sem prepričan, da se bo to nadaljevalo tudi pri teh pomembnih predlogih, ki so še pred nami. In sicer imamo tu recimo PNR in varstvo podatkov in druge predloge na tem področju. Potem prvi vidik glede obveščevalnih služb. Naj povem nekaj o tem. Ne bi rad, da me razumete, kot da bi se opravičeval, ampak gre za dejstvo, gre za realnost. In to je realnost, ki obstaja zaradi pogodbe. Kajti to, kar je nacionalna varnost in to pogodba uporablja ta izraz za obveščevalne službe, v angliščini je to intelligence, to ni pristojnost Evropske unije. Torej, ali obravnavamo obveščevalne podatke na svetu? Ne, ker nam pogodba to prepoveduje, da bi obravnavali takšna vprašanja v okviru Evropske unije. To je izven pristojnosti Evropske unije, ampak seveda lahko nacionalni organi sodelujejo in prepričan sem, da bo žil povedal nekaj o tem, kaj ti preko njegovega dela, preko povezav s tem, kar se dogaja v okviru evropskih instanc in izven tega lahko to preučujemo. Potem imamo zelo pomembno dimenzijo boje proti terorizmu. Tu gre za Evropsko unijo, gre za pristojnosti unije, gre za pravo unije. Zlasti na področju policijskega sodelovanja, na področju pravosodnega sodelovanja. In najprej, ko gre za izmenjavo informacij. Slišim številne kritike, ampak da bi rekli, da države ne počnejo nič, da se ne izmenjujejo podatkov, da ne uporabljajo podatkovnih baz. Ne vem, če mi dovolite, bi rekel, da s tem preveč ponastavljate stvari. Imamo šengenski informacijski sistem in to je res zgodba o uspehu. To je urodje, ki dobro deluje, se uporablja. Imamo dostop do drugih podatkovnih baz, imamo Interpolovo podatkovno bazo o potnih listih, ki so ukradeni. Ja, seveda se to premalo uporablja, države to priznavajo, to se premalo uporablja in seveda tu slišimo kritike, imamo tudi samo kritičnost na svetu. Ministr za notranjo varnost v Luksemburgu je po svetu PNZ jasno rekel, da so ministri sami priznali, da je treba delovati, da je treba to izvati. Če si pogledate sklepe, potem vidite, da ne podarjamo novih ukrepov, ne novih ukrepov, ampak podarjamo izvajanje tega, kar že imamo. Recimo Interpolova podatkovna baza na stotine tisoče pogledov imamo na leto, ali je to dovolj? Ne. Ali imamo vrzeli? Ja. Seveda moramo opraviti dodatno delo. Enako velja za prum. Prum je sistem, ki se je razvijal predolgo, prepočasi, res je. To je zapleten sistem, ker ne gre le za eno centralno podatkovno bazo, ampak to zajema ne le 28 nacionalnih baz, ampak tu imamo tudi različne podatkovne baze na zelo občutljivih področjih, recimo, če govorimo o DNK-ju, prsnih otisih. In ja, potrebujemo so povezave med državami. Tudi, ko gre za varstvo podatkov, spoštovanje standardov vseh, kajti vsi, ki se povezujejo z drugimi, Želijo imeti zagotovilo, da se bodo standardi spoštovali, da traja kar nekaj časa, zato potrebujemo vire, človeške, finančne in druge. Glede PNR-ja. Številni so to menili, ja, slišali smo pozive ministrov, da bi reševali ta vprašanja pri zakonodaji, ne le po zadnjih napadih. Svet je večkrat omenjal, kako pomembna je ta zakonodaja. Ja, imamo te tri elemente, ki so v sklepih. In to so trije glavni elementi za svet v teh pogajanjih. Ampak ministri so to priznali in podarili še nekaj. Njihovo voljo in odločnost, da v istem času izvedejo reformo varstva podatkov. Imel sem priložnost to poudariti tu, včeraj. Glede direktive o varstvu podatkov, mogoče na kratko še nekaj izvedika sveta in držav članic. Imamo sedaj ravnovesje v pogajanjih in to je dobro ravnovesje, zato da bi poskrbeli za varstvo podatkov in da bi omogočili dobro policijsko delo in delo pravosodnih organov mogoče lahko rečem, kar zadeva to, kar se je zgodilo pri pogajanjih delegaciji predsedstva. Imamo našega direktorja za policijo in pravosodne zadeve z nami, zato da lahko preverja, da lahko se službe to uporabljajo in da ni ovir pri izvanju dela, ampak da imamo pravo ravnovesje. Glede nadzora na zunanih mejah. Tu bi omenil dvoje. Najprej, ali imamo medsebojno pomoč pri težkih situacijah med državami? Ja, recimo primer, ko je prišlo do pomankanja podatkov o Eurodaku, zlasti na meji v Grčiji, na otokih, kajti seveda je bilo toliko prihodov, In potem je predsedstvo pravilo pregled z državami sodeluje, da bi popravili te vrzeli in deloma smo to že uredili in delamo na tem. Drugi element, glede evropskih državljanov. Zakaj svet meni, da moramo spremeniti šengenski kodeks? Zato, ker imamo evropske državljane, ki vstopajo v Evropsko unijo, ki prečkajo zunanjo šengensko mejo, so nadzorovani na minimalen način. To se tako imenuje. Torej, sistematično lahko preverimo njihov potni list v podatkovni bazi, če je to ponarejen ali ukraden potni list. Nimamo možnosti, da bi nadzorovali te potne liste sistematično, če gre za iskane osebe ali ne pravni red to izredno prepoveduje. Prepoveduje nadzor teh potnih listov. Ta nadzor je nesistematičen in to je pravi ziv. To razumem, da imamo tu lahko različna stališča, ampak naj pojasnim, da ne moremo sistematično nadzorovati, če so te osebe v SIS-u, če imamo evropski nalog za prijetje za določeno osebo ali če gre za terorista ali morebitnega terorista. glede odprave vizumov, glede eh, ameriških zahtev, naj rečem, da mi kot predsedstvo ne poznamo natančnega seznama dodatnih ameriških zahtev. Glede CBRN. Države članice delajo na tem, ampak včasih je težko, tu gre za eksplozivna sredstva, gre za hude naložbe in tu je treba opraviti delo na področju notranje varnosti. So nekateri v komisiji ustrajali na tem in vem, da je recimo Luksemburg uložil veliko v to, kaj ti mi imamo veliko letalskega tovora in tu je treba seveda preučevati tudi to in izvajati nadzor na tem. In še zadnji element, če mi dovolite glede preprečevanja. Če se ne motim, mislim, da je to prvič, da smo na svetu ministrov 20. novembra videli, da so ministri preučevali tudi to vprašanje zelo podrobno, glede preprečevanja, preprečevanja radikalizacije. Skupaj s komisijo smo pravili pomembno delo, zlasti glede organizirane konference. Zbrali so se ministri za pravosodje, bilo je veliko strokovnjakov iz prakse, vemo, da je to zelo problematično področje. Na regionalni ravni, na lokalni ravni je treba postoriti veliko dela. Imamo tudi akterje civilne družbe, torej gre za delo, ki je predvsej obsežno. Ministri so rekli, da je to seveda zelo pomembno, Pripravljeni so podpreti to delo tudi na finančen način, glede usposabljanja, preko oblikovanja mreže akterjev, da bi imeli dobro izmenjavo izkušenj, imamo zelo dobre izkušnje v nekaterih državah, članicah in zelo pomembno je, da prihaja do izmenjave podatkov in da imajo vsi lahko koristijo tega in da lahko rešujemo tudi to dimenzijo na najboljši možni način, vključno s področjem izobraževanja. Toliko za konec, hvala. Hvala. In povdaril bi še enkrat to, kar ste povedali na začetku. Zahvala predsedstvu, zlasti v tej zaključni fazi različnih trialogov. To so povedali tudi nekateri kolegi. Hvala torej še enkrat predsedstvu. Naslednji je gospod Žil, oziroma gospod Kirkofe. Izvolite. Hvala. Svoje odgovore bi skoncentriral na dve glavni temi. Veliko je bilo izvrstnih vprašanj, opravičujem se, če na vsa ne bom mogel odgovoriti. Poiskal bom najboljši način. Najprej šengenske informacije in izmenjava informacij. Tu bi ponovil to, kar je povedal Raul. Če nam je všeč ali ne, so sedanje pogodbe to, kar so. In odločitev držav članic je, da nacionalna varnost ostaja v izključni pristojnosti držav članic. Sam se kar najbolj trudim, da gradim mostove med to skupnostjo, ki deluje izven EU in agencijami in mehanizmi EU. To ni enostavno in ni na ključje, če pri razpravi o Lizbonski pogodbi vemo, da je toliko držav ustrajalo pri tem, da je boj proti terorizmu izven pristojnosti EU. Torej, tu imamo opravka z grožnjo, ki je globalne narave in to je postopen proces. Bolj kot gradimo verodostojnost EU, bolj je verjetno, da bomo omogočili in dali spodbude celotnemu svetu, da sodeluje z EU. Prej sem že omenil institucionalno schizofrenijo, ampak Lizbonska pogodba je novejša stvar. Sam sem 15 let svojega življenja preživel pri izgradnji tretjega stebra in v upanju, da se bodo zadeve premaknile v prvi. Komisija bo lahko začela postopke kršitev in izvajala pravni pritisk na države, česar prej ni bilo leta 2005 smo uspeli zavezati države članice, da morajo obveščati Eurojust in Europol o vseh kazanskih pregonih oziroma obsodbah. Zdaj še nismo tako daleč in priznati moram, da me prijetno preseneča vodilna vloga Junkareve komisije, ki želi prevzeti vodilno vlogo in dejansko so dali kar nekaj izvrstnih predlogov, kmali bomo dobili še enega o mejni policiji. In Olivier je že povedal, kaj se dogaja v okviru GD-ja za notranje zadeve. Gre za praktične ukrepe za zaščito tako imenovanih mehkih tarč, vključno z obveščevalnimi informacijami. Proces je zelo počasen, ampak skušamo poskrbeti za to, da bodo ljudje šli po pravi poti, recimo zavarovanje tovora, zavarovanje letalskega prevoza. In zato želimo pritegniti k mizi tudi vse ostale. Seveda se stvari ne bodo spremenile čez noč. In to me pripelje na tretjo točko. Informacije se izmenjujejo, če vlada zaupanje. Očitno ga ni dovolj med 28-terico in na tem moramo delati. Verjetno je trajalo 30 let, da je Edgar Hoover uspel uh, usiliti agencijo na zvezdni ravni. Mi nismo zvezdna država. Zakaj države članice ne unašajo bolj sistematično več informacij v sistem? CIS v okviru člena 36 v zvezi z džihadisti. Zato, ker verjetno imamo 28 uh, nijans odtenkov sive. Gre za to, da zbiramo koške informacij. Včasih imajo države samo nekatere mm, sledi To pa ne pomeni, da gre že nekdo v Sirijo, to pomeni, da se nekdo počasi radikalizira in bo verjetno nekoč odpotoval v Sirijo. Zato želimo zbirati še več. Dejstvo je, da zbiranjem informacij lahko sestavimo ta mozaik in pridemo do zaključka. Zato gre pri boju proti terorizmu. In če je nekaj, kar je pomembno, je, da zaščitimo metode in vire, Če odpremo vrata, razložimo vse in ste popolnoma transparentni, potem seveda bo to države prestrašilo. Vedno me preseneča, da moramo razlagati vse in biti transparentni glede čisto vsega. Če vam moramo povedati, kako se bodo uporabljali podatki PNR in kakšna bodo merila, potem bodo seveda ljudje, ki jih želimo prijeti, spremenili svoje vedenje. In dejstvo je, da informacije, ki smo jih dobili po Snowdnu, so spremenile način delovanja teroristov enostavno zato, ker so dobili več informacij. In še zasebnost, to je zelo pomembno in leto dni sem porabil za to, da sem sodeloval pri pripravi listine o temeljnih človekovih pravicah, še zlasti členih 7 in 8 države članice izmenjujejo več informacij. Prav imamo, da gradimo bolj robusten okvir, ampak če bo preveč trden, potem države ne bodo hotele izmenjevati informacij. To je pač dejstvo, zato moramo poiskati pravno ravnovesje. Strinjam pa se, da ni dovolj vizije glede različnih mehanizmov za zbiranje informacij. V zadnjih 15 letih je bil to ponavljajoč se proces, toliko je bilo pobud, da je včasih treba več koordinacije, več poenotenja in zadeve bolj artikulirati. Potrebujemo skupno vizijo. Strinjam se v zvezi s tem in to bo tudi verjetno največji izziv za prihodnost. Kako lahko zagotovimo boljšo interoperabilnost med temi različnimi mehanizmi, katere podatke potrebujemo? Vedno znova ponavljam, da moramo zbirati podatke PNR, če tudi boste lahko rekli, da so pri napadih v Parizu ljudje uporabljali avtomobile. Ampak to je nerelevantno, ker se ne borimo samo zoper zadnjo bitko. Zdaj pa gospod Depre. Eh, glede tega, kar pravite, se tu zastavlja vprašanje, da smo omejeni glede pogodbe, ampak kaj pravi pogodba o četrtem členu glede nacionalne varnosti in sključne pristojnosti držav? Tu imamo člen 73 pogodbe o delovanju Evropske unije. Razen četrtega člena nič ne preprečuje državam, naj okrepijo Sodelovanje med veščevalnimi službami in vodje držav in vlad so pozvali k temu. Prosili so same službe naj ukrepijo sodelovanje in sedaj to poteka. In tudi sam sem prenesel to sporočilo državam, ko smo se srečali. Izven institucionalnega okvira moramo iti do sodelovanja, kajti pogodba to ne omogoča. Potrebujemo boljšo strukturo sodelovanja, ko gre za informacijski sistem, ko gre za stalne strukture. V določenem trenutku so policisti to storili. Šli so iz umetniškega sodelovanja na industrijski. Ustvarili so Europol. In enako vidimo tudi pri sodelovanju izven pogodbe. Treba se je vprašati, kako poštevati strukture pogodb in tu res upravičeno pravite, da da bo Evropol pomemben, ampak to bo trajalo nekaj časa. Ampak obveščevalna skupnost narobe vidi Evropol kot policijski organ. Gre za platformo med agencijami, kjer je treba imeti izmenjavo informacij in to je bila napaka, da smo to imenovali Evropol. To bi morali imenovati drugače. Gre za agencijo za zbiranje in obdelavo vseh podatkov, vseh akterjev. In tudi, ko gre za tuje borce, potrebujemo eno platformo, kjer bomo imeli vse podatke in kjer to lahko potem to primerjamo z drugimi sistemi. To pravite in drugo. Slišimo zahteve Europola, da ne bi imeli posamično preučevanje SISA, to je absurdno. Europol mora imeti dostop do SISA in potem moramo imeti tu tudi hitro križen teh sistemov, upam, da bo komisija to hitro predlaga. In tretje, kar pravite, s tem se strinjamo seveda gre za sistematično rabo sisa, to je zelo pomembno. Gospod Lopez Aguilar, vi ste spraševali o tem, eh, na koga kazati s prstom. Nisem slišal, da bi kdo kritiziral odbor Libe ali Evropski parlament v svetu. In če vprašate, boste vedeli, kaj sem povedal ministrom in kdo je prvi, ki se zaveda, da je treba odpraviti ovire. In tudi ministri včasih sami povedo, da so take sklepe že videli. To je bilo februarja in verjetno še kdaj prej. Tako da mislim, da obstaja kolektivno zavedanje v zvezi s tem, da se nekaj odloči v Bruslju, potem pa izvaja v posameznih državah članicah predsedstvo in jaz sam bomo poskusili opraviti ta zahteven pogovor v četrtek. Soočili bomo ministre z včasih eh, nelagodno resnico, ampak to je treba narediti. Nisem pa slišal nobene kritike odbora Libe. Verjetno smo nekoliko počasni pri soodločanju in trialogu s PNR. Ne bi ustrajal pri tem, ampak če ne bomo imeli evropskega PNR-a, bomo v vsakem primeru imeli nacionalne, kar pomeni, da države članice menijo, da je to koristno, pa ne zato, ker bi sanjali o Big Brotherju. Ampak to je koristno in ravno zato, ste se odločili, da se vključite v pogajanje in to pozdravljam. Vprašanje glede mojega položaja, res je, ta funkcija je zelo čudna. Sofi je spraševala, v čigavem imenu govorim. Ta položaj ji so oblikovali predsedniki držav in vlad. Jaz nisem bil ob omizju, se pa trudim, da delam čim bolj učinkovito je, ta igra je zelo zapletena z mnogimi akteri in skušam biti konstruktiven. Ali sem dovolj učinkovit, kar zadeva sredstva, verjetno bi jih lahko bilo več, lahko bi bil verjetno še bolj učinkovit, ampak prizadevam si, da bi s komisijo in službo za zonanje delovanje vzpostavil čim boljši odnos zato da bi lahko uporabili obstoječa sredstva in z državami članicami vzpostavili odnos zaupanja, tako da bom lahko prisluhnil njihovim potrebam in dela v pravi smeri. V odnosu do parlamenta vedno sem vam pošiljal svoje poročilo, verjetno. bi vam lahko to poročilo ponovno poslal, trudim se pa biti čim bolj iskren. Kar zadeva preprečevanje, strinjam se z Raulom. To, kar se dogaja, je nekaj novega za vse nas. Omenil sem francoze, ker igrajo vodilno vlogo, ampak pred tremi, štirimi leti francoske vlade, seveda, to preprečevanje niti ni zanimalo, pač pa je to skrbelo predvsem Britance. Britanci so naredili napake. Ampak Dali so tudi veliko zanimivih predlogov in to je vplivalo na evropsko agendo in države članice. Lahko pa bi omenil Dance, druge države, Nemce. Skratka, večina držav članic se je resnično zavezala, da bo naredila še več. Pred petimi leti nihče ni vedel, kaj je preventiva In že z organizacijo vrha v New Yorku je bil dosežen precejšen napredek. Sicer pa moramo meniti še ideologijo. Če bo se dali dva, tri strokovnjake, komizijo se ne bodo strinjali, ali gre predvsem za problem eh, osebnih zamir, to, da nihče nima nobenega pravega smisla v življenju, da ne pozna svoje identitete, da ima zamire zaradi neintegracije in ideologija je gonilna sila za radikalizacijo, ali pa bo nekdo drug dejal, je to nekaj, kar v končni fazi procesa predstavlja črno-belo razlago, enostavno razlago za nasilno vedenje. Ampak ob vsem tem si prizadevam, da bi delali na obeh področjih, seveda Na internetu treba še veliko narediti, videli bomo, kaj bo dosegel ta forum. Potem so tukaj še imami. Treba je usposabiti še tiste, ki delajo v prvi bojni črti, da bodo prepoznali znake radikalizacije. In če berete moje poročilo, spodbujam komisijo, da bi delali še več na koheziji, islamofobiji, kulturnem izražanju, kreativnem razmišljanju, politiki za mlade, skratka, nič ni preveč, kar počnemo. In potem še islam. 20 milijonov muslimanov imamo v Evropi, ta številka se bo še povečala. Pomagati jim moramo, da bodo svojo vero lahko izražali popolnoma enakopravno kot vsi drugi, odprto, sproščeno in v skladu z evropskimi vrednotami. To seveda eh, sproža vprašanje zunanjega financiranja. Nekatere države so sprejele zakonodajo s tem v zvezi. To je zahtevna razprava in mislim, da jo moramo opraviti. Upam, da lahko čim prej. Veliko je še drugih vprašanj v zvezi s Turčijo. Gospa Gomeš, Turčija se vse bolj in bolj vključuje v boj proti Dajšu, plačali so svojo ceno, to smo videli v Ankari. Uh, in veliko je seveda tudi drugih vprašanj, ki gredo dlje mojih pristojnosti, ampak zgolj na področju boja proti terorizmu opažam napredek in podobno kot za vse druge države. Moramo sodelovati. S tem da nekoga pustimo zunaj, ne bomo dosegli nič. Bolj kot se angažiramo, bolj kot sodelujemo, bolj kot jih vključujemo, bolj bomo povečali našo notranjo varnost. Hvala. Vem, da nisi mogel odgovoriti na vsa vprašanja, poskusil pa si odgovoriti na večino in to cenim. Zdaj pa Olivier, Olivier, žal mi je, ker te moram prositi, da si čim bolj kratek, ker že zelo zamujamo. Pet minut morda? Telegrafsko. Najprej naj rečem, da ne smemo in nismo delovali tako, da bi prehitevali nujno. Ja, seveda so pariški napadi pospešili naše ukrepe in mi smo morali tako kot pekari delati čez noč, da smo nekaj spekli za kruh, ki je na voljo zjutraj. Ampak Tako smo delali in že deset let vidimo, da imamo evropsko strategijo v boju pred terorizmom. Ta meli na štirih stebrih in to smo sedaj videli v luči te razprave. Gre za preventivo, zaščito, spremljanje in odgovore. Delamo na tem, časih neformalno, vključno z varnostnimi obveščevalnimi agencijami. Delamo na vseh teh stebrih in dimenzijah. Vse, kar predlagamo, vse, kar počnemo, odraža tudi litmusov test. In to vidite tu, vse, kar predlagamo, vse, kar počnemo, zakonodajno ali ne, se odraža na različne preglede zakonitost, sorazmernost, spoštovanje temeljnih pravic in potrebo potem. To so prvi predpogoji. Komisija je tista, ki to preuči naše službe, pravna služba, ki je varuhinja našega mandata, to preverja. V zvezi z neizvajanjem vzel sem na znanje, zdaj pa vidimo, da je petletno obdobje po Lizboni zaključeno in komisija bo ukrepala zopr nekatere kršitve. Kar nekaj jih je tudi že v teku. Komisija naj bi bila varuhinja pogodbe naj vi dam nekam banalnih primerov neizvajanja. Ko rečemo neizvajanje, ugotavljamo, da je bilo nekaj predlagano, nekaj odločeno, zakonodajno ali praktično, pa se zadeve enostavno ne izvajajo. Razlog za to, razlogo je lahko več, odsotnost politične volje, tehnična nekompatibilnost, odsotnost sredstev, zastareli informacijski sistemi na mejah ali pa odsotnost politične volje. Dva primera. Europol se skuša zdaj povezati z vsemi 28 članicami, da bi imeli sistem, ki bo primeren za izmenjavo informacij, zaupnih informacij. Nekatere države niso niti zahtevale povezave. Če se hočete pogovarjati in izmenjevati informacije na relativno zaščiten način, morate najprej vzpostaviti linijo, pa je to brezplačno. Europol to naredi, ampak če niti ne prosite za to, potem je to problem. Potem so tu Europolove fokusne točke. Približno 5000 tujih borcev evropskega porekla imamo v Siriji in Iraku izmed 20 tisoč iz stotih držav. Države članice pa so unesle podatke o samo 1500 imenih v podatkovno bazo. Tu je vrzel prevelika. In žal moram reči, da so nekatere tretje države posrebovale več informacij kot naše lastne članice? To je vprašanje politične volje in zavezanosti. Lahko bi seveda zadeve povedal še v drugih primerjih, glede izmonjave informacij. V zvezi s pogodbo bi rad povedal še nekaj pomembnega. Vedeti moramo, da obstajajo pomembne razlike med obveščevalnimi službami, policijo in sodstvom. Razlike so, kar zadeva mandat, preiskovalne tehnike, sam sistem in cilj zbiranja informacij, obveščevalnih informacij, ni podvrženo enakim načelom, tehnikam kot recimo delo tradicionalne policije, naprimer. To je realnost v državah članicah in Žil je skušal to nekako uskladiti in predstaviti Europol kot neko informacijsko središče. Ampak ta delitev dela je enaka v državah članicah, s tem moramo živeti. Obstajajo rešitve, verjetno. Je možno sodelovati glede najbolj aktualnih vprašanj. Brez operativne in izmenjave informacij, ampak na strateški ravni? Verjetno ja. In ravno zato svetu, drugim generalnim direktoratom, zagotavljamo oceno tveganja. To ni zbiranje obveščevalnih informacij, pač pa samo uporabljamo različne vire in analitične tehnike, da predstavimo tveganje, recimo glede določega načina delovanja in tako dalje. In potem tisti, ki nosi to tveganje, se odločil, ali bo ukrepal ali ne. Žil je omenil naša prizadevanja na ravni civilnega letalstva. To je v končni fazi prevedlo do spremembe zakonodaje. Ampak kot je dejal Žil, to je proces, v katerem se še učimo in treba je graditi zaupanje. In ravno to počnemo. In eh, pomagamo ljudem, ki so plačeni veliko bolje kot jaz kar zadeva orožje in eksplozive, imamo načrt in dejansko smo tudi leta 2009 imeli akcijski načrt. Skoraj da vsi ukrepi so bili izvedeni. Govoril pa sem o tem, da moramo zaostriti naša prizadevanja na področju prekurzorjev. Mi smo imeli glede jedrskega, biološkega in radiološkega orožja. Včeraj sem bil na sestanku, kjer so bili strokovnjaki za področje radiologije, biološkega, jedrskega orožja in veliko je bilo znanstvenega strokovnega znanja, in veliko je bilo strokovne razprave. O tem bomo poročali, povedali, kaj smo dosegli, kje nam še manjka. Kar zadeva družbene vede, se strinjam z vami, gospa poslanka, da potrebujemo še drugačne zgodbe, ki jih je treba povedati. Ne gre za to, da bi oblikovali slogane, pač pa moramo bolje razumeti pojave, ki se skrivajo pod vsem tem. Če ne vidimo prav problema, tudi rešitev ne bo prava. Ne gre za to, da bi mm, koga označevali za slogani, ampak menim, da je informacijski forum zelo pomemben. Zato želimo preiti od analize, do dejanskega prenašanja znanja. Obstaja recimo repozitori s najboljšimi praksami in kontaktnimi točkami. Če vas zanima, kaj se dogaja v Barceloni, na Danskem, poiščete telefonsko številko eh, vodje projekta in zato si želimo od analize prejti k dejanjem. Zdaj pa z našo podporo dejansko prehajajo na podporne misije državam članicam in tretjim državam. In ne razumem te pripombe, da zadeva ne deluje pravilno od januarja, kolikor se spomnim, smo zadnji denar porabili še lani septembra, ko je bila organizirana zadnja delavnica v Londonu. Seveda smo izbirali centre odličnosti, ampak Prejšnja pogodba se je stekla septembra, do takrat je delovala s polno paro. In lahko bi tudi videli, koliko je bilo sestankov, deležencev, dokumentov in tako dalje. Tako da tu vam lahko dam zagotovila, da so se zadeve dogajale. In še dve stvari na kratko. V zvezi s pranjem denarja. Kaj manjka v četrti direktivi o boju proti pranju denarja? Četrta direktiva temelji na pravni podlagi notranjega trga. In pranje denarja je bilo kriminalizirano počasi, postopno v vseh državah članicah. Razmišljamo, torej o tem ne pravim, da bomo to naredili, ampak razmišljamo, da bi dodatno ne v zameno uporabili tudi zakonodajo, ki omogoča harmonizacijo kriminaliziranja. To že mnoge države počnejo, ampak recimo mm, malomarno pranje denarja, naprimer. Vem, da je to bolj strokovna stvar, ampak to recimo je nekaj, kar moramo uskladiti. Potem pa še v zvezi z švedskimi lovci. Hotev sem povedati ravno obratno, upam in opravičujem se, če nisem bil jasen. Naš problem je črni trg, bodi si razstavljenega orožja ali pa vojaškega orožja iz prve ali druge roke iz nekaterih tretjih držav, ki so v soseščini EU. To je velik problem, ki ga imamo. Ampak želimo biti tudi sorazmerni. In zato boste videli, imamo različne kategorije strelnega orožja. Nekatere kategorije so pa vsem prepovedane, druge so sprejemljive po pridobitvi dovoljenja. To velja za lovce. Drugi potrebujejo izjavo, drugot so zadeve prosto dostopne, ampak mi celotno zadevo pregledujemo. In povedal sem že na samem začetku, da nas je k temu spodbudila želja po čim večji svobodi, prostem pretoku, zdaj pa prehajamo na več nadzora. Torej, nobenega strahu ni za švedske lovce, če le imate nacionalni sistem, ki je dovolj mečan za registracijo ali izdajanje dovoljen. Hvala lepa. Uh, uh, hvala, hvala, da ste odgovorili na specifična vprašanja kolegov. Kolegi, to je bila zelo intenzivna razprava. Zamujali smo, ampak to sem naredil za nalašč. Dovolil sem poslancem, da so dlje govorili. Gre pa za pomembne povratne informacije, tudi v zvezi z zadevami, ki so trenutno predmet trialogov. Upam, da kolegi to razumejo. Delo se je, da bo to zgolj enostavno poročanje, ampak morali smo se pogovoriti o ključnih zadevah izvajanja um, in ukrepov, o katerih se pogajamo v tem času tudi v parlamentu. Um, torej, razprava je bila zelo intenzivna. Zahvaljujem se vsem trem za sodelovanje v razpravi danes zjutraj. Hvala lepa, hvala lepa kolegi za to, da ste si vzeli dovolj časa in opravičujem se gostom za naslednjo točko, ker tako zamujemo. Debate. colleagues, as um, our guests uh, reach the front table, I'm going to. Kolegi, z nami je naša gostja. Z, pravičujem se vsem kolegom, ki so čakali na to točko. Pravičujem se, da zamujamo. Prevzemam popolno odgovornost glede tega. Sedaj pa. Točka 21. Ukrepanje po ocenjevalnem poročilu glede izvajanja sklepa Eurojusta. Imeli bomo skupno razpravo, vključno z 22. in 23. točko. Z nami je predsednica Eurojusta. Predstavila bo ukrepe, ki jih je sprejel Eurojust. Um, v zvezi z oceno njihovih dejavnosti in pa sklepe v zvezi z, ki jih je sprejel Eurojust. Morda bo povedala tudi nekaj besed o sporazumih o sodelovanju z Eurojustom, eh, med Eurojustom in Črnogoro in pa med Ukrajino. Potem bomo slišali tudi poročevalce iz odbora Libe. Eh, torej, gospa Kaufman bo tudi predstavila svoj poročili, zahval, opravičujem se uh, spet Natali Grisbek, poročevalki in pa predsednici Eurojusta. No, potem pa bomo imeli še skupno razpravo. So, um, first we begin uh, with I think we begin with um, Mrs. Connix and. Uh, Začeli bomo z gospo Connix. Prosim, da ste čim krajši, tako da bomo nadoknadili nekaj časa. In da bomo uvidni tudi do poročevalcev, ki bodo morda morali prej oditi. Hvala, da ste tukaj. Hvala lepa spoštovani člani odbora Libe. Vedno mi je veliko veselje, če lahko predstavim delo in aktivnosti Eurojusta. Danes bomo predstavili poročilo o ocenjevanjem poročilu glede izvajanja sklepa Eurojusta, to je zunanja ocena prosim za naslednji posnetek, torej gre za vajo, ki jo ponavljamo vsake pet let. Tukaj smo prvič izvedli to oceno. Medtem je bil sprejet tudi akcijski načrt za Eurojust. 24. novembra ga je sprejel kolegi. Imamo tudi poročilo Jung, ki je neodvisno poročilo in se je osredotočalo na naslednje točke izvajanja sklepov Eurojusta, potem eh, v kolikšni meri je Eurojust dosegel eh, svoje cilje, operativne cilje in pa potem še zadnja točka učinkovitost Eurojusta. Eh, poročilo C. Young so izpostavili tista področja, kjer ehm, smo opravili dobro delo in opozorili so tisti na, tudi na tista področja, kjer obstaja še nekaj mesta za izboljšave. No, nekatera izmed teh priporočil se nanašajo ne na delovanje Eurojusta samega, ampak tudi na delovanje držav članic in pa zakonodajalcev. Sama bom povedala, kaj velja za Eurojust in kaj velja za druge uh, pomembne akterje. No, pozitivno je bilo to, da smo pri um, pri svojem poročilu so ugotovili, da si je Eurojust uspel pridobiti um, zaupanje strani držav članic in da smo kljub omejenim virom uspeli dobro opraviti naše delo z ustrezno podporo seveda. Eh, priporočila so bila podana za osem področji. Prvo priporočilo se nanaša na to, da mora Eurojust še naprej igrati aktivno vlogo pri izvajanju sklepa sveta iz leta 2008. Tukaj seveda obstaja povezava z aktivnostmi delovne skupine Ženval. Oni so končali svojo oceno in oktobra 2008 je kolegi sprejel svojo oceno. Um, No, poročilo je izredno aktualno kajti svet in uh, Evropski parlament bosta imela zanimivo razpravo o nadaljnem razvoju Eurojusta v okviru eh, prenovitve uredbe o Eurojustu, tako da mislim, da je to pravi trenutek, da pogledamo, kaj so rekli zunanji ocenjevalci o Eurojustu o tem. Uh, in da eh, si ogledamo tudi, kaj so rekli, kaj so rekli naše stranke, kaj si predstavljajo, kako bodo izvali sklep sodišča in kako Eurojust ocenjuje svoje dejavnosti eh, na podlagi priporočil. Prvi skupek priporočil se nanaša na 12. člen priporočila eh, oziroma sklepa sveta. Gre za nacionalne koordinacijske sprejeme. Uh, tukaj smo sprožili um, oceno sodelovanja med ENCS eh, e in CMS. Potem delamo tudi na zunanjem omrežju uh, Eurojusta. Uh, um, in s tem podamo dober pregled izvajanja e NCS-a v državah članicah. Prav tako so organizirana redna srečanja z nacionalnimi um, koordinatorji za Eurojust. Imeli smo sestanek uh, leta 2012-2014 uh, in naslednji bo potekal februarja 2016 takrat strokovnjaki razpravljajo o tem, kako lahko najbolje skupaj najbolje sodelujo med seboj, potekali so tudi srečanja med EN in Eurojustom, torej tam razpravljamo o sodelovanju med Eurojustom in pa kontaktnih točk v okviru tako imenovane ENCS, istimo, iščemo konstruktivne sinergije. Eurojust of ENCS members uh, in the market? Organiziramo marketičke seminarje za ENCS. Uh, odhajam, torej obiščemo države članice in svetujemo glede tega, kako lahko najbolje uporabljajo naše storitve. Uh, to počnemo tako v okviru um, teh um, marketinških seminarjev, uh, Eh, kakor tudi v tako imenovanih roadshowih. Na ta način eh, nekako usklajujemo naše informacije. Eh, no, naj povem, da pričakujemo tudi, da bodo v prihodnosti nacionalni organi imeli dostop do do sistema za upravljanje različnih primerov Eurojusta. Good. Uh, uh, and very briefly, uh, that goes together with secure uh, connections. We have four. No, trenutno imamo 14 uh, varnih povezav, torej v 28 državah članicah. Um, Razmišljamo torej o tem, kako lahko sodelujemo z državami članicami. Naslednji posnetek. 13. člen. Gre za informacije, ki so predane Eurojustu. Mi si prizadevamo za pameten in enostaven način poročanja Eurojusta o tem, kakšne čezmejne primere um, bi moral poznati Eurojust, potem pa imamo še člen 13a, ki govori o tem, da bi mi morali dati povratne informacije o tem tudi državam članicam. Tukaj smo sprejeli nekaj konkretnih korakov, zato da bomo redno poročali nacionalnim organom in da bomo harmonizirali naš pristop k podatkom Eurojusta. To je bilo sprejeto leta 2014. Sprejeli smo um, smo um, splošno priporočilo o obravnavi podatkov. Prav tako načrtujemo mehanizem povratnega poročanja z poročili po državi, torej nacionalni organi bodo eh, ocenjevali letno naše operativne aktivnosti. No, potem pa še ta tako imenovani on-call coordination system, Eh, no, to orodje smo sicer v preteklosti že uporabili, ampak eh, ne posebno pogosto. Uh, torej, prej se obračajo na naše mobilne telefone, ta eh, sistem poenotenih klicev uporabljajo samo izjemoma, morda za nekatere nujne primere, ne pa sicer. Uh, uh, Potem drugo priporočilo. Okrepiti je treba strateško načrtovanje z omejitvijo prednostnih nalog, treba mobilizirati uh, Eh, sile Eurojusta okrog teh prednostnih nalog in seveda ob tem omogočiti dovoljšno stopnjo fleksibilnosti, zato da se lahko odzovemo na nepredvidene dogodke. Eh, no, glede na agendo notranje varnosti in migracij eh, smo za naslednjih pet let določili pet prednostnih nalog, torej terorizem, nezakonito priseljevanje, tihotapljenje in azil. Um, Želimo se osredotočiti na strateško delo okrog teh eh, točk, razmisliti moramo o tem, kako prerasporediti vire in kako nuditi vsemu skupaj tudi ustrezno administrativno podporo. Tretja točka, naslednji posnetek. Eti Jung mislijo tudi, da bi moral zakonodajalec bolj jasno določiti vloge različnih akterjev v Eurojusta. To je vaše delo in pa delo sveta. Eh, kakšen je naš mandat, kakšen je mandat eh, kolegija, predsednice eh, upravnega sveta, se pravi v kolego Eurojusta. Želimo vedno znova izboljšati naše delovne metode, skušamo recimo vzpostaviti tudi izvršni odbor z bolj jasno določenimi nalogami. To je pač eh, takoče delo. In to bo tudi zapisano v eh, uredbo, se pravi, bo to tudi deloma, delo zakonodajalcev. Potem eh, četrto priporočilo. Eh, treba je poenotiti delo notranjih struktur, imamo delovne skupine, strokovne skupine, želimo si več projekt, projektov, ki bi bili časovno omejeni in ki bi imeli jasno določeno odgovornost, eh, ko gre za mm, vire in pa naloge. Se pravi, tu se spet vračam k našim strateškim prednostnim nalogam. Peto priporočilo. Eh, zunanji ocenevalec meni, da bi morali bolje koordinirati naša zunanja delovanja. To seveda vpliva na našo učinkovitost. Imamo 28 različnih uh, nacionalnih eh, mm, organov, se pravi 28 različnih pravnih sistemov, mentalitet in z eh, pomočjo zavezujočih eh, pravil poslovanja in s pomočjo nezavezujočih priporočil želimo nekako poenotiti naše delo. O tem mm, se bomo odločili v prvem delu 2016. V povezavi s prejšnjimi priporočili moram reči, da smo načrtovali nekaj srečanj, zato da bomo lahko sprejeli nekaj odločitev v zvezi s temi razmisliki, eh, ki so, bili, ki so se mm, porodili do sedaj. Potem en sejang misli tudi, da bi moral. Um, Eurojust pa enotiti postopke v nacionalnih organih, zato da bi imeli bolj uh, homogeni pristop k administraciji Eurojusta. Mi pripravljamo priporočilo oziroma priročnik, ki bo verjetno končan v koncu letošnjega leta in začeli bomo z, z izvajanjem tega priročnika naslednje leto. Torej gre za uh, Evropo, kar je več kot, vzro, kot vsota 28 različnih postopkov in pa še sedma, zadnja, zadnje priporočilo. Še naprej si moramo prizadevati za upravljanje usmerjeno v rezultate in za stroškovno učinkovitost, tako da bomo učinkoviti in da bomo bolje podpirali kolegi pri njegovi učinkovitosti in da bomo lahko izvajali naše delovne programe in uh, izpolnjevali naše prednostne naloge. To je področje kjer si mora evro prizadevati za oblikovanje ustreznih kazalnikov in kriterijev, s katerimi bomo lahko izmerili našo učinkovitost in eh, potrebovali bomo tudi učinkovitejši sistem eh, nadzorovanja v letu 2016. Vedeti moramo, kaj počne kdo na, raz, na različnih področjih, v različnih eh, oddelkih. In podobno bi morali narediti tudi v naših nacionalnih predstavništvih. In pa še osmo priporočilo. Še naprej moramo igrati proaktivno vlogo pri usklajevanju našega operativnega dela z evropskimi prioritetami in ob tem ohraniti pristop, ki ga narekuje zahteva in povpraševanje. Hvala lepa. Hvala lepa, besedo dajem kar poročevalcem. Najprej Silvi. Äh, hvala lepa, gospod äh, predsedujoči, hvala lepa, gospa Koniks. Äh, to je bila zelo izčrpna predstavitev, zato se vam zahvaljujem. Jaz sem si ogledala oceno Ernst Young. Mislim, da ähm, lahko ta ocena pomaga pri nadaljem razvoju nalog in dela Eurojusta. Preden kaj rečem o sporazumu z Ukrajino, naj rečem samo naslednje. O tem ste govorili tudi v vaši predstavitvi in tudi v oceni ene stojanke bilo govora o tem. Očitno še vedno prihaja do problemov na področju izmenjave informacij z državami članicami. Morda bi lahko opisali, kakšni so ključni, osnovni problemi, zakaj ta izmenjava informacij še vedno ne poteka tako, kot smo si predstavljali in kot si vsi želimo. Eh, kar se tiče sporazuma z Ukrajino, gospod predsedujoči, glede na to, da nam zmanjkuje časa, samo nekaj krajših pripomp, gre za sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Ukrajino um, na področju boja proti um, uh, hudim zločinom, zlasti na področju boja proti tiho tapljanju in terorizmom. Ta sporazum predvideva osnovo za operativno sodelovanje med Eurojustom in Ukrajino, tako bi naj tja poslali tudi oficirje za povezavo um, oziroma mm, ti bi poslali iz Ukrajine v Eurojust in gre tudi za izmenjavo informacij s to državo. Uh, Pomembno je zagotoviti skupno nadzorno instanco v skladu z 26. členom. Eh, no, sklep, sveta, eh, sklep Eurojusta je bil že mm, potrjen. Vsi kriteriji so pri sporozumu upoštevani, tudi vprašanja zaščite podatkov so v sporazumu srednjo ustrezno izraženi. Ukrajina ima tudi ombudsmana, ki je v skladu z ukrajinsko ustavo neodvisen. Skratka, mislim, da gre za dober sporazum in da parlament lahko potrdi ta spor, sporazum. Hvala. Natalie Grisbeck, porčevalka za sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Črnogorom. Hvala, predsednik, hvala za vašo obrazložitev. Gospa Konings, hvala za to, kar ste rekli zelo nakratko. Čeprav imamo nekaj časa za to, da bi obravnavali oba predloga. Mogoče bi kolege spomnila na to, da gre za postopek, kjer se s parlamentom le posvetujete, tako da ne podajamo do končnega dogovora to, ampak vseeno gre bolj za proformo sodelovanje. Tako da pravzaprav ne moremo spremeniti teh sporazumov, lahko le podamo našo potrditev glede teh sporazumov sodelovanja, ampak istočasno pa ste spomnili, gospa predsednica, na to, da je Eurojust v preteklih letih videl veliko razvoja. Sedaj je v osrčju pravosodnega kazenskega stelovanja. Tu vidimo, da imamo istočasno tudi boj proti organiziranemu kriminalu in tu je šlo za to možnost razbitja teh hudodelskih združb vidimo, da je prišlo do napredka in lahko razumemo, da je potrebno imeti učinkovito koordinacijo in zlasti usklajene odgovore na evropski ravni. To je bil bistveni element v preteklosti in te perspektivi je vloga agencije zelo pomembna pri izboljšanju sodelovanja. To je vloga, ki je res ključna, kot ste rekli ne nehno slišimo to razlago pri vseh toh temah v tom odboru in seveda le nekaj dni po groznih napadih v moji državi. To bi rada povdarila, kaj ti je predhodna razprava me je izčrpala, ampak kolegi, tisti, ki so bili najbolj prizadeti zaradi pariških napadov, so družine in to so ljudje, ki niso slišali te javne razprave. Kaj ti mislim, da bi to seveda prispevalo k temu, da bi izgubili še tisto malo kredibilnosti, ki jo imamo v naši Evropi, kajti pravimo, da je izziv prihodnosti drugačen, ampak prihodnost je sedanjost. In države članice morajo služiti državljanom. Prihodnost ni jutri, prihodnost je že danes potrebujemo pravo izmenjavo podatkov in če pogodba tega ne omogoča in če gotavljamo, da ne omogoča početje bistvenih vprašanj, potem spremenimo to pogodbo in potrebujemo odzive, ne pa da bo Evropa eksplodirala eh, v zelo kratkem času. To pravim, ker imamo organizirani kriminal, to vidimo vsak dan, vsak dan le opazujemo terorizem, goljofijo, korupcijo, ti pojavi ne poznajo meja in vsak dan to le opazujemo, ne le to, ampak tudi trpimo zaradi različnih grozo, zaradi mafij, zaradi terorizma, pokvarjenih kriminalcev, ne poznajo meja. Torej, tudi naši odgovori ne smejo poznati meja. In če bi ostali le na medvladni ravni, mora biti to sodelovanje dinamično in učinkovito tako da bodo vse preiskave lažje, da bodo postopki lažji. To so elementi, ki morajo biti v spredju te agende. In še nekaj za konec. Ti sporozumi so predvsej klasični. Po strukturi so podobni in besedilo. Gre za zelo podobne sporozume, ki so bili že sklenjeni. Torej, gre za te klasične določbe, gre za cilj, da okrepimo selovanje, gre za to, da imenujemo uradnika za zvezo, kontaktne točke in tako naprej. In po mojem mnenju in tako kot po mnenju kolegov, ki so to pravkar omenili na kratko, tu ni večjih težav. In vabim vas, dragi kolegi, da ta dogovor potrdite, ampak imam zelo kratka vprašanja, tri, štiri, zelo na hitro. Gospa predsednica, ali lahko Opredelite razloge, zakaj ste dali ti dve državi v spredje. Ali gre za boj proti organiziranemu kriminalu na Balkanu? Mogoče smo pozabili na to, ker je boj proti organiziranemu kriminalu prisoten vse posod. Zakaj ste izbrali te balkanske države, lahko bi imeli Kosovo ali druge države, zakaj ste postavili v spredje te države in potem drugo vprašanje, kakšne so prioritete? na vašem dnevnem redu. Katere so tiste države, ki so po mnenju Eurojusta v spredju najbolj pomembne po vaših ciljih? In še tretje vprašanje. Glede poročila dejavnosti v letu 2013 omenjate prioritetni značaj dogovora z Rusijo. Kako je s tem? Kje smo? Ali ste pozabili na to? Ste to izgubili kje? Ali to še traja? In pred zadnje vprašanje, ali bi bilo možno, da bi Evropski parlament bolj redno slišal poročila o teh ključnih sodelovanjih, imamo policijsko sodelovanje z drugimi državami, govore o prenosu podatkov in na koncu še zadnje zelo klasično vprašanje o tem odboru. In sicer zdi se mi, da imamo tukaj nekaj sodelovanja v Eurojustu, ampak nekatere določbe še ne veljajo kako je s tistimi dogovori, ki niso tako učinkoviti, ali to sploh služi čemu in tu ne bi imeli tega znanega uradnika, toživca za zvezo Eurojust, ali to deluje ali ne, ali je to brljivo, ali imamo učinke ali ne, ali imamo lahko več informacij. V tem kratkem času, ko ga imamo, kajti ni, vas, ni nas več veliko tu, ampak dobro bi bilo, če bi to prijeli, če bi bili bolj vidni, če bi imeli več prepoznavnosti in vidnosti. Hvala. Um, Hvala sedaj pa še ostali člani, gospod Štetina, pravčevalce v senci, potem gospod Gomez. Gospa, gospod Štetina. Si, eh, mnje je veliko vstibit s dirovim spravljanjem temto dvema spravam. Co se tika? Hvala lepa, hvala za to poročilo. No, glede Ukrajine. Lahko rečem, da Ukrajina sedaj prehaja skozi zelo težke vojne čase. To so zelo pomembni trenutki in Ukrajina potrebuje stabilne partnerje, kajti samo tako bomo lahko napredovali in sodelovali. Sodelovanje z Eurojustom je pomembno za Evropsko unijo. Glede Črne gore pa Lahko rečemo, da je to država kandidatka, zato je ta sporozum zelo pomemben za nove okrepljene odnose, za vključevanje te države v strukture Evropske unije, to je pomembno za prihodnost. Treba je lajšati tudi pripravo te države na priključitev Evropske unije. Hvala za vašo pozornost. Hvala, da ste bili kratki, Ana. Mikrofon, prosim. Uh, uh, great pleasure to see you here. Hvala, lepo, da ste z nami, gospa direktorica. Zanima me. Naslednje. Ali ste bili uspešni pri svojih prizadevanjih da bi prepričali države članice v to, da morajo sodelovati, če želimo učinkovito pravosodno sodelovanje, ne glede na to, ali gre za boj proti terorizmu ali organiziranemu kriminalu ali korupciji. Eh, no, na portugalskem so nekateri toživci javno izjavili, da ni bilo sodelovanja recimo z nemškimi organi, v primeru eh, suma korupcije pri prodaji podmornic. No, v Nemčiji pa so te informacije imeli in ljudje so bili obsojeni za to, da so eh, podkupili ljudi iz moje države in iz Grčije. Eh, torej šlo je za neke posle, ki so bili sklenjeni v Nemčiji med odgovorjeno je bilo, da bodo razkrili uh, koruptivne osebe v moji državi in v Grčiji. Tako je bilo dogovorjeno med obsojenimi in pa tožilci v Nemčiji. Eh, torej, eh, o čem govorim sama in o čem govori svet pri tem sklepu, ko Medtem uh, dovoljujemo državam članicam, da v jasnih primerjih korupcije, čezmejne korupcije, preprosto ne sodelujejo med seboj. Uh, no, ko to vključuje se omrežje uh, nekih tajnih računov, uh, je to potem lahko tudi, eh, bi lahko potem tukaj šlo tudi za terorizanje financiranja, eh, tudi za financiranje terorizma. Eh, predsedujoči prekinja. No, upam, da bo ta sporazum z Ukrajino pomaga Ukrajini pri boju proti korupciji, kajti ta je povezan z bojem proti korupciji v naših finančnih in drugih sistemih. Hvala, kolegijo. Pravičujem se, Mišel. Uh, mislim, da smo tudi zadnjič, ko si prišla k nam, uh, morali stisniti tvojo točko v zelo kratek čas. No, nažalost imamo še nekaj točk na dnevnem redu, tako da te prosim, da si kar se da hitra in jedrnata. naslednjič pa ti bomo dali več časa, to ti obljubim. Eurojust mora dobiti dovolj časa za razpravo. Prosim, da hitro odgovoriš na vprašanje. Well, thanks, uh, uh, Mr. Hvala. Ah, hvala lepa za vaše vprašanje, gospa Kaufmann. Res je, izmenjava informacij z državami je pomembna. Ehm, v, z INCS-om e želimo vzpostaviti pomembno omrežje. To je namreč zelo pomembno za boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. S tem omrežjem moramo razbiti ta zločinska omrežja. Člena 12 in 13 sta tukaj izredno pomembna. tukaj smo videli učinek v zadnjih deset, desetih letih, kaj ti leta 2005 smo imeli ta sklep. Uh, glede tega, da, torej o tem, da morajo države članice dati na razpolago Eurojustu. E, in redno vabimo tudi preiskovalne sodnike v Eurojustu, uh, imamo pospešeno izmenjavo informacij, tako da uh, mislim, da sedaj uh, imamo več informacij o tujih bojevnikih in smo se bolje, bolje pripravljeni spospati z uh, tehničnim in pa um, strateškim vidikom tega problema. NCS se torej osredotoča na tri prednostne naloge, ki sem jih prej omenila. Uh, no, seveda so preiskovalni sodniki. Uh, v številnih državah veliko delajo in eh, to je še njihovo dodatno delo. Ehm, tako da moramo vedno znova se z njimi sestajati, zahtevati povratne informacije. Mi bi si želeli tudi specializiranega omrežja za specializiranimi strankami in eh, preiskovalnimi sodniki in eh, s tem bi dobili pregled nad tem, kaj je treba strateško gledano eh, upoštevati pri teh prednostnih področjih. Torej vse bomo naredili za to, da se lahko z našimi omrežji borimo proti kriminalnim uh, omrežjem. To je bistvo ENCS-a. Uh, Vesela sem pozitivnega feedbacka v zvezi z uh, sporazuma z obema državama. Uh, res je, uh, svetovanje odborja Eurojuste tukaj se skupaj pozitivno ocenijo, obe države imata površenca za vašo podatkov, torej v Ukrajini in tudi za Črnogoro je to pomembno. No, uh, kaj so bili vzroki za naše prednostne naloge. E, torej, to pač temelji na naših izkušnjah. E, veliko izkušenj imamo recimo za Ukrajino v zadnjih e, desetih letih, 62 primerov smo obravnavali, 24 srečanj, sodelovali so tudi v koordinacijski ekipi za nek zelo visoko profiliran primer na področju kibernetskega kriminala, tihotapljenja, torej šlo je za pomembne primere. Če torej sklenemo ta sporozum o sodelovanju, potem so države še bolj učinkovite pri svojem odzivu. Gospa Grisbek zelo kuhaš. Hvala za te spodbudne besede, bi rekla. Res je, če želimo biti učinkoviti pri boju proti organiziranemu kriminalu, potem potrebujemo tudi eh, kazensko pravni odziv, treba je tem osebam soditi, eh, zagotoviti eh, pravično sojenje. Sodelovati moramo pri agenti za varnost in migracije, ampak eh, to je spet neka druga razprava. Eh, podala sem samo razloge za to, zakaj smo zastavili takšne prednostne naloge, kot smo jih. Eh, no, vi ste poročevalka za Črno goro. Črnogora je del Zahodnega Balkana in videli smo v zadnjih letih, da obstaja velika potreba po koordinacijskih prizadevanjih, eh, zato da bi Balkan kar najbolj približali Evropski uniji, eh, tam eh, imamo nekaj držav kandidatk, no ko gre za Črnogoro, smo imeli samo deset skupnih primerov, niso sodelovali pri koordinacijskih sestankih, ampak glede na trenutno varnostno situacijo moramo okrepiti sodelovanje z Zahodnim Balkanom in to je seveda povezano tudi z učinkovitim bojem proti nezakonitim priseljevanjem, tihotapljanju, tujim bojevnikom. Če bomo imeli takšen sporazum s Črnogoro, potem bodo lahko oni z nami izmenjavali operacijske informacije in to je izredno pomembno. za čase, ki prihajajo. Eh, ko gre za Rusijo, eh, takšnega sporozuma še nimamo zaradi pomisleka na področju varstva podatkov. Vsi želimo. izmenjavati izkušnje na področju boja proti terorizmu in organiziranem kriminalu. Seveda pri tem potrebujemo tudi vašo podporo pri sedmem sporazumu o pravosodnem sodelovanju smo predvideli tudi sodelovanje sa ZDA, Švico in Norveško. Tukaj smo imeli odlične rezultate. Zlasti tu, da pri nas, torej z nami sedaj sodelujejo preiskovalni sodniki iz Norveške in Švice, je zelo povešalo našo učinkovitost. Recimo Andres Brejvik, to smo koordinirali leta 2012 in 2013. In zaradi sodelovanja Norveške in ZDA smo um, ta proces opravili zelo učinkovito. Nedavno smo pa odprli tudi koordinacijski center um, um mreže za boj proti terorizmu. Um, torej, tukaj je šlo za okrepljeno sodelovanje z Švico in Norveško. Torej ti, eh, ta sodelovanja so dodana vrednost tako pri številu primerov in pa kakovosti obravnave primerov. Eh, eh, Kaj vidimo v odnosu do Ukrajine in Črne gore? Ja, Ukrajina je država, kjer smo imeli boj proti pranju denarja, korupciji, različnim kaznjivim dejanjem. Ja, sveda obstaja potreba po pravosodnem sodelovanju, po teh sporazumih in sedaj se vračam na zadnje vprašanje gospe Ane Gomeš. Ja, vsi moramo prepričati države naj bolj in bolj pravilno uporabljajo vse službe, ki so na volje in prav to počne Eurojust, mi se odzivamo na potrebe, pritiskamo na to in tu imamo tudi člen 85 pogodbe delovanja Evropske unije. To je člen 85, ki daje Eurojustu več možnosti za sprejemanje pobud v luči sedanje varnostne situacije in vseh bojazni bi lahko bolj razmislili o tem, kaj ti. Te vse države seveda prosijo za pomoč zelo nadušno, včasih nimajo pravih možnosti za pospešeno in učinkovito sodelovanje in za učinkovit boj proti kaznjenim dejanjem. Mi jim lahko pomagamo. Smireni smo k rešitvam, poznamo težave, potrebujemo hitre rešitve, hitre odzive na dejanja in to je naš način obstoja, zato smo bili oblikovani in zato se trudimo in zato se prizadevamo z vašo podporo. Hvala, hvala lepa. Zelo dober sklep z vaše strani glede organizacije. Hvala Eurojusti, hvala predsednici, da ste tu, prostite, ker je bilo malo časa. Hvala poročevalcema za predstavitev, hvala kolegom, ki so sodelovali pri tej razpravi. Še rok za uložitev predlogov sprememb, to je 16. december in to bo le v angliščini. Dragi kolege, gremo hitro naprej. Vem, da tolmači ne bodo z nami potem, ko bo čas potekal. In sedaj imamo še zadnji dve točki. Soraja, post ni tu. Ana, boste vi spregovorili na mesto Soraje. Točka 24a gre za vprašanje Evropske komisije 9. aprila. Je Soraja skupaj s 45 člani poslala pisno vprašanje komisiji glede izvajanja okvirnega sklepa sveta glede rasizma in ksenofobije. Odgovor komisije je prišel 1. julija 2015, tako da je bil določen šest tedenski rok glede na pravilo 135 poslovnika, skladno s pravilom 134 so avtori zahtevali, da se date vprašanje na dnevni red odbora Libe za izmenjavo mnen s komisijo. Dal bom besedo gospe Ani, ki tu nadomešča gospod Sorajo post in potem bodo dobili besedo tudi vsi drugi, ki se zanimajo s to razpravo. Ana, prosim. Tak, so mi, ki je odprane. Mm. Hvala, gospod predsednik, danes v Evropski uniji jasno vidimo, kako je z rasizmom in ksenofobijo vse več je tega zaradi rasističnih in ksenofobičnih napadov. To je zelo nevaren razvoj dogodkov. Videli smo grozne primere v zadnjem času in vidimo tudi hude grožnje našim demokratičnim družbam. Okvirni sklep komisije je pomemben instrument to potrebujemo, zato da bi popravili to situacijo. Prebrala sem poročilo komisije iz lanskega leta in tu vidimo, da je kar nekaj vrzeli pri izvajanju okvirnega sklepa v številnih državah. Ugotavljam, da to zadeva rasistične in ksenofobične razloge različnih dejanj zaradi slabšanih okoliščin. Poročilo je komisija obrazložila, da imamo dvostranski dialog z državami, To je potekalo lani, zato da bi to popravili. Komisija podala isti odgovor na pisno vprašanje o tem, da imamo dvostranske dialoge. Ja, odlično. Ampak malo v prihodnje leto bomo videli, kako se bo komisija odzivala zlasti zato, da bi imeli bolj konkretno izvajanje okvirnega sklepa. In videli bomo, če bodo težave popravljene in če ne, potem bomo morali kaj storiti ko bomo začeli s postopkom kršitve. Tu imamo zločine nad LGBT skupnostjo, komisija se ni odzvala na naša pisna vprašanja. Zlasti imamo tu različne pade, sovražni govor in drugo zaradi spolne smirenosti, spolne identitete skupnosti LGBT. Večkrat smo prosili komisijo naj razširi okvirni sklep področju uporabe na razloge za določena kazniva dejanja. In tu moramo vedeti, ali obstajajo sredstva, da bi sprejemali zakonodaj drugačen način na evropski ravni, ko gre za te sovražne kazniva dejanja zopr skupnost LGBT. Hvala, časa je malo. Prosim, da takoj prejdete na bistvo, zakaj niste odgovorili na vprašanja. Lahko začnete s tem. Hvala. Hvala, predsednik. Hvala poslanci, da ste dali priložnost komisiji predstaviti odgovore na pisna vprašanja. Res je, kot je povdarila, kot je bilo podarjeno, v preteklosti glede na teroristične napade, migracijsko krizo, vse, kar je prizadelo Evropo, je boj proti rasizmu in ksenofobiji zelo pomemben, vključno z zagotavljanjem bolj učinkovitega izvajanja okvirnega sklepa za boj proti rasizmu in ksenofobiji. V področju kazenskega prava je to prioriteta komisije. Komisija želi zagotoviti učinkovito izvrševanje teh instrumentov. Večkrat smo že rekli, da ne bomo klevali glede rabe svojih pooblastil po pogodbi, da bi reševali te težave neupoštevanja po sprejetju poročila leta 2013 komisije o izvajanju tega instrumenta se to omenja tudi v teh vprašanjih in glede na to, da imamo na koncu prehodnega obdobja tudi to, kar določa Lizbonska pogodba, komisija je začela dvostransko izmenjavo. Pisni obliki na sestanki z državami izrazila je bojazni glede prenosa in izvajanja okvirnega sklepa in tudi zato, da bi prosili za potrebna pojasnila države članice. Komisija že od sprejetja poročila ugotavlja, da je prišlo do pozitivne napredka v številnih državah, ki so spremenile kazensko pravo doma, zato da bi to bilo usklajeno z okvirnim sklepom, pa tu vidimo še vedno kar nekaj pomislikov in bojazni in ob upoštevanju rezultata dvostranskih izmenjav komisija namerava k malo sprožiti predhodne postopke, kar rešitev, ker je to potrebno, istočasno bo komisija storila več za to, da bomo imeli učinkovito izvajanje teh pravil v praksi. Komisija v tem kontekstu, kot je bilo napovedano v sklepih prvega letnega seminarja o pravicah, si jo želi oblikovati novo skupino na visoki ravni za boj proti ksenofobiji in pomankanju tolerance. Civilna družba, predstavniki teh skupnosti naj bi okrepili sodelovanje, izmenjavo informacij, dobrih praks, naj bi opredelili v razvili, so da bi zagotovili pravilno izvrševanje evropske nacionalne zakonodaje na tem področju. Glede boja proti sovražnim dejanjem, sovražnemu govoru glede spolne smeri, spolne identitete, je komisija v odgovorih na različna poslanska vprašanja že rekla, da če bi spremenili okvirni sklep, da bi vključili tudi druge razloge, to ni zakonito možno, glede na primarno pravo Evropske unije, kajti pogodba nima zadostne pravne podlage, ampak tu imamo vse druge dejavnosti, ki jih komisija izvaja, da bi pomagala državam pri izpolnjevanju njihove zakonodaje na področju kazenskega prava in s tem, da bi se borili proti temu sovražnemu govoru onkraj okvirnega sklepa. Tu gre tudi za to, da zaščitimo identiteto pri spolni usmerjenosti, kajti v številnih državah so ta kazniva dejanja že zajeta, sovražnih dejanjih v kazenskem pravu glede sovražnega govora ali sovražnih kaznivih dejanj. V kontekstu nove skupine na visoki ravni v rasizmu in ksenofobiji naj bi imeli tudi tematične sestanke glede teh specifik. Oprostite, ali vas lahko zmotim? Namen teh vprašanj je da odgovorite, zakaj niste podali odgovorov. Nimamo časa, tu imamo še nekoga, ki prihaja. Torej, res se želimo osredočiti na to. Pisal sem in prosim, da prenesete sporočilo komisiji. Pisal sem podpredsedniku Timmermansu, komisarju Avaranopoulosu in komisarki Jourovi, da se odgovori po členu 113 podajo pravočasno, kajti tu imamo toliko razprav in se moramo prelagati zaradi zamud. Prosim, da to prenesne zdaj komisiji, vključno s to točko. In to bom še enkrat omenil pri naslednjem vprašanju. Ko pridete sem, morate res odgovoriti na to vprašanje, zakaj tega ne počnete pravočasno v šestih tednih. 15 razprav smo morali preložiti zaradi te zamude. Razumemo, zakaj gre, zato smo sestavili vprašanje. Ne potrebujemo opisa tega. To je pomembna točka za nas. Gospod Het, sprašujem, če je zadovoljna s tem ključnim odgovorom, zakaj to ne bilo odgovorjeno v šestih tednih. Lahko odgovorite za zapisnik, lahko rečete da ali ne. Nisem slišala odgovora na vprašanje, zakaj niso odgovorili. Nismo zadovoljni z odgovorom. We don't, we don't Ja, nič več o tem, gremo na naslednjo točko. Gospe Korajt, kaj ti tolmači bodo morali oditi, pa to želim reči komisiji. Ne moramo tolerirati, da bi imeli še več razprav v odboru Libe zaradi teh zamud, ki jih ima komisija pri teh točkah, ki jih lahko uredite in na katere lahko odgovorite v šestih tednih. Vprašanje gospe Korajt o prenosu ukrepov pred Lizbono na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja. Odgovor komisije prišel 19. novembra 2015, torej zopet niste spoštovali roka šestih tednov po pravilu 135 poslovnika, skladno z pravilom bom sedaj dal besedo gospodu Koraju, ki naj na hitro to obrazloži. Prosite, ker je časa malo. Že februarja 2015 sem predstavil vprašanje, ki ga je podpisalo še 20 poslancev odbora Libe. Evropsko komisijo smo spraševali, kdaj bo parlamentu zagotovila podrobne informacije o eh, prevzemanju ukrepov za sodelovanje med policijskimi organi. To je zdaj obvezno. Komisija je odločila, da je dala državam članicam rok, da priglasijo do 15. maja 2015 svoje ukrepe. Potem naj bi komisija ocenila situacijo in pri državah članicah ukrepala in o tem obvestila parlament. Konec avgusta sem ponovno poprašal komisijo v zvezi s tem, kako napoveduje delo komisije. Evropski parlament je so zakonodajalec na področju notranjih zadev in pravosodja in naše pristojnosti je treba spoštovati. Odgovor komisije je nezadosten in zamuja. Ni seznama držav, ki niso preglasile svojih ukrepov. Ne poznamo tudi datuma, dokdaj bo zaključena analiza komisije in kdaj se bodo začeli ukrepi proti državam, ki ne spoštujejo dogovorjenega. Skratka, vse to so naloge komisije, ki je bila od leta 2009 obveščena, da bo od 1. decembra 2014 morala izvajati spremljanje. Pravosodno sodelovanje, sodelovanje policije se obravnava kot sekundarno vprašanje, zdaj pa je vedno na dnevnem redu EU in dejstvo je, da ne moremo več čakati. Kot član odbora Libe, vsi mi v odboru, tudi vi, gospod predsednik, bi morali tirjati, ne generičen, ampak specifičen odgovor, ne odgovora brez datumov in brez konkretnih odgovorov. To sem želel nasloviti na komisijo. Hvala lepa. Hvala, gospod Korao. Hvala, to ste zelo dobro omenili, glede na to, kar pričakujemo od komisije. Če lahko sedaj prosim predstavnike komisije naj odgovorijo na vprašanje gospoda Koraa. Hvala lepa, gospod predsednik, poslanci, ker ste nam dali to priložnost da predstavimo odgovore na ta vprašanja. Pravičujemo se za te zamude pri podajanju pisnih odgovorov. Res je, pravni red v tretjem stebru obsega zelo pomemben korpus pravnih instrumentov na področju policijskega in pravosodnega stalanja kazenskih zadev. In pravilno izvajanje ključnega pomena za dobro delovanje Evropskega področja svobode, varnosti in pravosodja. 28. aprila letos so bili sprejeti sklepi, ki to podarjajo. Vsi pravno veljavni akti in zakoniti akti se morajo izvajati v državah. Komisija je zagotovila, da bodo le instrumenti, ki so v veljavi, bili izvrševani. V drugi polovici lanskega leta smo izvedli tudi oceno vseh instrumentov po nekdanjem tretjem stebru. Na tej podlagi smo odkrili kar nekaj instrumentov, kjer smo izčrpali pravne učinke in kjer smo predlagali preklic. Prejšnji Evropski parlament potrdil poročilo in sedaj bomo lahko uradno preklicali 26 instrumentov. Res je, ko bo poteklo prehodno obdobje, bo komisija uporabila nova pooblastila za nadzor pravnega reda iz nekdanjega tretjega stebra in komisija je vprašala države članice naj uradno obvestijo o ukrepih nacionalnega izvanja. Tu gre za prenos različnih okvirnih sklepov sveta. No, prvi rok je bil 15. marec, ampak po razpravi z državami smo sedaj to podaljšali na 15. maja. Prioritete komisije so se našle to, da bi zaključili seznam obvestil, da bi pomagali državam, kjer je to potrebno na tej stopni procesa res lahko vidimo, da nekateri instrumenti niso pravilno in celoti prenešeni, ampak države še naprej pošiljajo vestila o nacionalnih ukrepih prenosa. Za komisijo je pomembno, da države to popolnoma prenesejo, da bi zaključili Evropsko območje svobode in pravosodnje, da smo res odporni na grožnje. Potrebujemo tudi pravo oceno stanja prenosa, to pomagalo komisiji pri izvrševanju svoje dožnosti iz pogodbe, so da bi nadzorovali primerno izvajanje evropskega prava na tem področju. In to postaje zelo aktualno sedaj po teh napadih v Parizu in komisija bo storila vse, kar lahko, da bi nadzorovala izvajanje, sodelovanje, izmenjava informacij. To je treba izboljšati. Komisija je tako rekla, da lahko uporabi svoja pooblastila po pogodbi, da naslovi vse težave ne skladnosti, ne komuniciranja. Če bo treba, bomo sprožili tudi postopek rešitev proti državam. Komisija bo še naprej zagotavljala informacije na tem področju Evropskem parlamentu preko obstoječih kanalov poročanja in seznanili smo se tudi s to zahtevo, da podamo več podrobnosti, če je treba. Hvala. Um, Mr. Cora and any other. Gospod Koreja in drugi, ki želite besedo, prosim. Vi prvi, pa potem še kdo, če želi pripomoč. Gospod Koreja. La risposta continua. Mislim, da je odgovor še naprej zelo splošen. Vedno znova je vse ohlapno, tako kar zadeva podatke, sezname, zamude pri priglasitvah. Komisija nam spet pravi, saj delamo, ampak kako, s kom, katere države, kakšni so roki. Skratka, še vedno vse kar nekaj splošno. In to mislim, da za parlament ni sprejemljivo, da slišimo te splošne informacije. Tako da nikakor nisem zadovoljen z odgovorom. Hvala, gospod Korao. Na kratko, gospod Lopez. Zelo na kratko, vem, da je čas potekal in. Ne moramo govoriti predolgo tem, ampak ne bi rad, da je to kar tako neopaženo in nepomembno, kajti to je pomembno in to mora biti opaženo. Komisija je zelo veliko organ, imamo birokrate, tehnokrate, civilne uslužbence, svetovalce, imamo vse vajence, pripravnike, ampak to je predvsem politični organ, ki mora biti odgovor, odgovoren pred tem Evropskim parlamentom. In mislim, da je napočil čas, da to jasno povemo. ta običajna praksa, da ne odgovarjate ali da pošljete le nek bla bla in da ni nobenih pomenskih uh, razlogov, ko gre za parlamentarni nadzor, ki se mora izvrševati v tem parlamentu, s tem je treba prenehati. In res moramo biti zelo glasni glede tega, glede te teme. Hvala. Hvala, gospod Lopes Aguilar, hvala, gospod Koral, za ta vprašanja. Ja, tu imamo različne države. To ne velja za vas, vi ste tu predstavniki komisije, odgovarjate pač na ta vprašanja, ampak gre za to, da imamo tu sedaj že vzorec, ki se je razvil. To jemlje naš čas, to, da to ponovno obravnavamo, ne gre le za to, da odgovarjate na splošno, sveda imate pravico na to odgovoriti na splošno in da ste nejasni, vsi imajo pravice pravico bit, biti nejasni, ampak tu morate upoštevati čas, ki je na voljo. Če tega ne boste upoštevali, potem vplivate na naš dnevni red, ker nimamo časa, imamo druge pomembne točke. Drugič, predstavniki komisije prihajajo sami in skušajo zelo nasplošno govoriti na ta vprašanja. In zato si morate vzeti čas za te odgovore. Gospod Lopes Aguilar je rekel, da imate vire na voljo, da odgovorite na to vprašanje nekatera vprašanja, recimo vprašanje Ane. Imate zelo veliko različnih virov in strokovnega znanja komisije, da odgovorite v pravočasnem času in pričakujemo tudi pisni odgovor podpredsednika in drugih komisarjev na moje pismo, zakaj se to ne spoštuje in zakaj potrebujemo toliko razprav zaradi tega. Prišlo je do te točke, ko moramo slišati odgovore, ne moramo več imeti takšnih razprav na dnevnem redu, prihajajo. Poslanci se nam sprašujejo o tem, na kar bi že morali prijeti odgovor, imamo v tem razpravi tako pomembnih točkah. Prosim, da to sporočilo prenesete komisiji. Zato bom zelo hvaležen. Hvala za obravnavo teh dveh točk. Hvala. Hvala komisiji. Thank you. Eh, sorry, any other business. Prostite, točka razno. Hvala. Konec sestanka.